So, ich hoffe, alle sind wohlbehalten. Upam, da ste se vsi spočiti vrnili spočitnic. Upam, da je bilo vaše poletje uspešno. Štartamo v drugo polovico leta. Danes smo pod eh, časovnim pritiskom. Tako da bomo kar začeli tisti, ki bodo zamudili, so si sami krivi. Imamo eno majhno spremembo na dnevnem redu. 14. točka. Izvajanje EFSI-ja je bila predstavljena. Pročevalka za to temo je Romana Tomc. V Kar se tiče tolmačenja, imamo na voljo vse jezike razen hrvaščine in irščine. Imamo tudi eno spremembo v odboru, EFDD je k nam poslala Tima Akerja kot polnopravnega člana, Jane Collins pa je namestnica. Če so ti kolege prisotni, jih pozdravljam. Jutri bomo imeli uh, predstavitev od 9. ure do 10. ure. Uh, gre za digitalizacijo in pa tudi uh, predstavitev o evropskem stebru socialnih pravic. Uh, No, tudi ko gre za New Skills Agenda, bomo organizirali skupaj z Ample in Kultom, oziroma z našim odborom in pa z Kultom eh, predstavitev 8. septembra, eh, tik pred eh, poletnim primorom smo obiskali tudi Slovaško, ukvarjali smo se z vprašanjem delovnih in pa socialnih pravic, prav tako smo se sestali z slovaškim ministrom za delo, ki ga bomo danes popovdne gostili tudi tukaj pri nas v odboru in eh, poročal je tudi o eh, prednostnih nalogah slovaškega predsedstva v naslednjih mesecih. V dokumentih za našo sejo vam je na voljo poročilo o tem obisku Slovaške. Še ena pripomba. Eh, ne bom več organiziral sestankov poročevalcev v senci, brez poročevalcev v senci. Včeraj smo organizirali takšen sestanek, ampak nima smisla, če so potem tam prisotni samo sodelovci skupine, ki uh, vedno znova ponavljajo isto vprašanje. Potem to ni sestanek poročevalcev v senci in se lahko to prihranimo. Prosim, da so poročevalci v senci. Uh, prisotni pri napovedanih srečanjih, zato da lahko tudi sprejmemo zavezujoče sklepe. Danes imamo tesen dnevni red, tako da ne bom več govoril. Prosim, da se držite eh, časovnice, sicer ne bomo mogli obdelati celotnega dnevnega reda. Um, Zapisnike prejšnjih sej imate na voljo, nisem dobil nobenega ogovora, tako da so ti zapisniki sprejeti. Uh,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 Eh, ena izmed mojih predpostavk je, da morajo države članice posodobiti svoje strukturne sklade, zato da bi se lahko soočali z trenutnimi izzivi. Eh, gre za kontekst eh, Evropske strategije za leto 2020, kjer še nismo uspeli doseči vseh ciljev. Prav tako nimamo ustreznih eh, človeških in drugih virov, zato da bi lahko ustrezno izvajali um, naše cilje. Ustvarjati moramo zdravo gospodarsko okolje, spodbujati moramo rast in izboljšati kakovo življenja državljanov. viri financiranja me skrbijo, še posebej kar zadeva prerasporeditev sredstev iz kohezijskih skladov. Države članice bodo v novem kohezijskem okviru imele manjše zmogljivosti glede upravljanja sredstvi. Po drugi strani pa vem tudi, da je dobro upravljanje predpogoj za to, da dosežemo cilje kohezijske politike in da učinkovito izkoristimo strukturne naložbene sklade. Po mojem mnenju bi lahko s tem prispevali k bolj učinkoviti porabi sredstev iz kohezijskih naložbenih skladov, vključno z izboljšanimi stopnjami absorpcije. 60 predlogov sprememb sem podal, sam pa bi izpostavil samo nekatere. Prvič, kakor vemo, kohezijska politika v zvezi z načelom partnerstva, strogo gledano, ne velja več za SRSP. Vendar vseeno se mi je zdelo pametno, da bi zagotovili, da bodo rezultati posvetovan še vedno predmet upoštevanja pri komisiji. Zato bi lahko reforme potem temeljile na širšem konsenzu med deležniki in komisijo zadevnimi stranmi. Zagotoviti želimo lasništvo nad reformami v državah članicah, zato smo postavili tudi zahtevo, da bi tehnična pomoč morala biti določena po dogovoru med komisijo in zadevno državo članico. Prav tako predlagam še en predlog spremembe, namreč pri sprejetju večletnih finančnih okvirov bi komisija morala uporabiti delegirane akte, ne pa izvedbenih aktov parlament je v poročilu 2012 že nastopil proti uporabi delegiranih in naložbenih aktov, kajti menimo, da bi morale rezultate in metode za doseganje rezultatov sprejeti s pomočjo delegiranih aktov. V še enem predlogu spremembe zahtevamo od komisije, da objavi izvajanje letnih delovnih programov. Predlog spremembe 18 določa lokalne in regionalne oblasti med tistimi oblastmi, ki lahko upravljajo z sredstvi. Kar zadeva splošne cilje programa, se mi je zdelo zelo pomembni, pomembno omeniti rast in trajnostna delovna mesta, boj proti revščini in spodbujanje socialne vključenosti. Kar zadeva transferje. Eh? sredstev za tehnično pomoč, se mi je zdelo pomembno, da opozorimo na to, da bi morali ta sredstva izkoristiti za to, da povečamo učinkovitost in uspešnost zadevnih skladov in sredstev. Tako bi zagotovili, da imamo pozitivne rezultate na obeh stranih. Po ene strani moramo spremljati izvajanje uporabe financ, po drugi strani pa je treba seveda meriti tudi rezultate, ki jih dosegamo. To je določeno v petem členu. Če naj priloga kazalnikov opravi svojo nalogo, potem moramo imeti dve kategoriji. Po eni strani moramo imeti kazalnike o ukrepih, po drugi strani pa kazalnike o doseženih rezultatih to so predloge sprememb 52 do 60. Prav tako sem uvedel možnost, da bi te kazalnike dopolnili z specifičnimi, o katerih bi se dogovorili s komisijo in seveda država članica bi tudi imela besedo tista, ki jo to zadeva. To je predlog spremembe 44. Na koncu pa se seveda zahvaljujem vse kolegicam in kolegom, ki so sodelovali in zastavljali vprašanja. Mislim, da je veliko vidiko predloga postalo jasni, veselim se že prispevku kolegic in kolegov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v seci, najprej Juta Steinruk za SND. Hvala lepa. Mislim, da je dobro, da smo začeli. Opravičiti se moram v imenu gospoda Gutieresa, v Španiji je nojno, zato se zahvaljujem poročevalcu, še posebej za predloga spremembe 15 in 42, kar zadeva sprejetje večletnega finančnega okvira s pomočjo delegiranih aktov in hvala, da uvaja tudi definicijo nacionalnih organov. To bi lahko potem tudi glede na nacionalno prakso bili lokalni ali regionalni organi, imamo pa nekaj pomislekov, to zadeva naprimer koncept reform. Ne želimo si, da bi šlo tukaj za še en instrument komisije, zato da bi izvajali samo reforme trga dela. Potrebujemo reforme za dobra delovna mesta, za trajnostna rast Prav tako morajo biti to socialno odgovorne reforme in naš odbor je to že večkrat povedal, naprimer tudi v poročilu Ribeiro. Zato potrebujemo preglednost in tudi demokratično legitimnost. Tisti, ki zaprosi za pomoč, mora to storiti javno in seveda mora posredovati tudi podatke nacionalnim parlamentom, nadzornim organom in socialnim partnerjem. Na koncu še nekaj o financah. Lahko bi sprejeli Evropski sklad za tehnično pomoč, ampak ne želimo si, da bi države članice pošiljale ta denar iz nacionalnih skladov, zato bomo socialisti poskusili odpraviti ali izbrisati deseti člen. Če bi te izboljšave lahko sprejeli vsi, potem bomo podprli to pobudo. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam v imenu Serčija Gutierreza in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala. Popolno ste zadeli čas za govor. Dve minuti namreč. Zdaj pa Anteja McIntyre za EKR. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu EKR pozdravljam to poročilo želim poročilu in poročevalcu obilo uspeha. Poskrbeti pa moramo, da bodo države članice imeli določeno mero prožnosti. Obstajajo različne potrebe, različne okoliščine v državah po Evropi in omogočiti jim moramo, da se posvetijo tem potrebam, ki jih imajo. Mislim, da imamo manjši proračun, zato moramo dati prednost pomembnim vidikom. To je zdaj še bolj pomembno kot prej. Naprimer, šesti odstavek, tam je zabeleženo, da naj bi pobuda za zaposlovanje mladih koristila šest milijonom mladih.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 gre za področje, kjer imajo države članice različne prednostne naloge in na različne načine uporabljajo denar. In to je moj pomislek. Namreč, mislim, da je treba poskrbeti, da bomo dali prednost temu, kar je pomembno v posamezni državi članici, prav tako pa moramo poskrbeti, da bomo zagotovili dovolj prožnosti, da se bo vsaka država članica lahko posvetila pač svojim potrebam. V vsakem primeru pa se že veselim sodelovanja z vami. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa bi morala dobiti besedo Marian Hakin, ampak Marian ni. Zato bo besedo dobil gospod Neoklis Silikiotis, ki ga prav tako ni, zato dobi besedo Terry Reintke. Hvala. Hvala lepa. Tudi jaz upam, da ste vsi imeli dobro poletje, da ste zdaj vsi spočiti in da bomo odlično delali naprej. To je predlog, o katerem se govori v različnih odborih v tem trenutku. Mi pa smo odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, zato moramo mi razmisliti o tem, kakšno dodano vrednost lahko naši predlogi sprememb zagotovijo. Izkušnje iz Grče in Cipra kažejo, da so ti podporni programi uspešni, če so namenjeni trajnostnim naložbam. Če si pogledamo poročilo računskega sodišča in če si pogledamo razprave, ki tečejo v Grčiji, naprimer v zvezi z podporno schemo za strukturne reforme, mislim, da lahko vidimo, da je to lahko orodje, ki izpolni svojo nalogo za to, da bi bolj uspešno porabili kohezijska sredstva, da bi se borili proti revščini, da bi se borili proti šibkim sistemom socialne varnosti in tako naprej. Mislim pa, da je v tem predlogu tudi neke tveganja, kaj ti to ne more biti instrument za to, da bi spodkopali sisteme socialne varnosti v državah članicah. Prav tako ne moremo dopustiti, da bi to uvedlo politične korake v smislu liberalizacije in privatizacije. Zato moramo ta predlog preučiti v podrobnosti, zato da bo potem to nekaj, kar bi lahko države članice izkoristile za to, da izboljšajo uspešnost glede izvajanja kohezijskih skladov. Kaj torej želimo mi? Želimo si, da bi se posvetili strukturnim skladom. Trenutno je predlog zelo širok, kar zadeva področje uporabe. Želimo se posvetiti vprašanju strukturnih skladov in trajnostnih naložb, zato da bi okrepili evropsko solidarnost. Tudi demokratična odgovornost je že bila omenjena. Vključiti je treba partnerje civilno družbo, pa tudi regionalne in lokalne akterje. To je zelo pomembno, kaj te, to ne sme biti nekaj, kar Evropska komisija stori v smislu usiljevanja reform. Ne, to mora priti iz lokalne ravni, tako rekoč. Samo tako bodo ti programi uspešni. Zato se že veselim te smeri. Veselim se tudi razprav, ki jih bomo imeli s poročevalcem. Mi kot odbor za zaposlovanje in socialno vprašanje bi morali biti zelo glasni tukaj, kajti te razprave bodo potekale v številnih drugih odborih prav tako. Najlepša hvala. Hvala lepa, zdaj pa Laura Agija. Hvala lepa, predsednik. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Mi ne nasprotujemo instrumentu, mi nasprotujemo cilju, zaradi katerega naj bi uporabili ta instrument. Izvajanje programa za podporo strukturnih reform, če vemo, kakšen je cilj strukturnih reform, ki jih od nas terjajo in za katere se zauzemamo, je za nas bolj kot ne poraba sredstev, ki bi jih morali nameniti za realno gospodarstvo, da bi se to postavilo na noge. Ampak zdi se mi, da ne komisija, niti države članice, če dobro premislimo o tem, nimajo takšnih namenov niti želje. Grčija in Cipr imata kar nekaj izkušenj na tem področju, ko so jim usiljevali najprej vrčevalne ukrepe, potem so jim nudili tehnično podporo za izvajanje strukturnih reform in te izkušnje bi morale za nas biti že osvojene lekcije, zato da bi nehali nesmotrno trošiti denar in ga raj namenjati za tisto, kar želimo na novo doseči. To vrstni instrumenti ne služijo ničemor. Edina strukturna reforma je tista, ki bo spodbudila javne naložbe, ki bo spodbudila uporabo vseh proračunskih sredstev. Samo na takšen način bodo države članice lahko spodbudile gospodarstvo, raziskave, razvoj, oblikovale trajnostno infrastrukturo. Tudi gradbeni sektor je pomemben na tem področju. Verjetno veste, kaj se je pred nekaj dnevi zgodilo pri meni, praktično doma v moji državi. Zato bi morali spodbujati takšne naložbe, ki bodo dejansko dopustile, da več storimo tudi na področju preventive. Da nam ne bo treba pokopati 300 oseb, zato ker nismo dovolj storili na področju preventive, ker nismo dovolj ulagali. Zato, ker smo premalo ulagali, so se porušali, porušile tudi šole, kot bi bile naprimer zgrajene iz peska. Razmere so jasne, potrebujemo učinkovite instrumente, potrebujemo politike, ki bodo na tak ali drugačen način omogočile, da ovrednotimo tisto, kar morajo države storiti. Da ne bomo samo usiljevali reform, ki imajo danes uničujoče učinke v državah članicah. Hvala. Dankeschön. Als nächster wäre dran. Hvala lepa. Dominik Marta naj bi bil zdaj na vrsti, ki ga pa ni. Zanima me, ali želi še kdo besedo. Tomas Man, izvolite. Hvala lepa. Strinjam se s tem, da moramo preučiti, kako bomo zastavili prednostne naloge. Jamstvo za mlade je zelo pomembno, ampak eh, v nekaterih državah se izvaja za zamudo, ampak tam, kjer je to bilo že od začetka v izvajanju, obstajajo uspehi. Mislim, da bi morali pripraviti več takšnih projektov, ki bi jih lahko podprli. To je zelo pomembno, zato si moramo prizadevati in upam, da bo pristojni odbor to sprejel. Upam, da ne bodo na koncu vsega spremenili. Določene ciljne skupine moramo doseči, ne z lepimi besedami, ampak z ukrepi, kar zadeva italijansko javljanje oziroma tista, ki se je javila v italijanščini. Vemo, da je tako, ampak pogledati si moramo države, ki so zdaj uspešne. Tam je bilo več varčevalnih ukrepov, težko je bilo doseči reforme in včasih smo trpeli, ampak vedeli smo, kam gremo. Če sprejmemo razumne ukrepe, da zmanjšamo stroške, potem to ne pomeni, da vrčujemo brez, brez konca. Ne varčujemo zato, da bi lahko potem ulagali. Mislim, da bi to lahko nekoliko bolj uravnotežili, ne samo, da izbiramo teme. Strinjam se za kolegico Rajnke. Ne more biti tako, da vedno znova pod vprašaj postavljamo socialne vprašanja. Z vidika varčevanja je zelo preprosto mm, varčevati pri sociali. To je res, ampak poskrbeti moramo, da ne bomo prizadeli tistih, ki potrebuje socialno pomoč. Mislim, da moramo biti bolj uravnoteženi in lepo bi bilo, če bi lahko vložili še nekaj predlogov sprememb za to, da okrepimo socialno politiko, da socialna politika pač ne bo zanemarjena. Hvala lepa. Še kdo? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj sem želela povedati. Upam, da nam bo poročevalec lahko pomagal. In to preden uložim predloge sprememb. To je zelo zapleten postopek. Že zdaj seveda pozdravljam vse doprinose poročevalcev v senci, kajte to je res kompleksno vprašanje. Na začetku pa nekaj temeljnega. gre za podporo državam članicam s pomočjo strukturnih skladov, ampak temu je treba seveda prišteti tudi politični element, politično voljo. Preprečevati je treba prekrivanja med temi sistemi spodbud. V državah članicah moramo biti pozorni tudi na to, da ne bomo ovirali izvajanja strukturnih reform, naprimer v državah članicah. Ne smemo poskrbeti za to, da bo komisija izvedla vso delo, potem pa se bo država članica odločila, da pač tega ne naredi. Evropska unija financira potem delo strokovnjakov in to se potem ne izkoristi. Zanima me, kakšna jamstva imamo za to, da proskrbimo, da bodo države članice upoštevale priporočila, ki jih bomo mi podali z evropske ravni. Seveda ne smemo pa kršiti soverenosti nacionalnih držav in ne smemo, naprimer, preprečevati ali ovirati reform v določenih državah članicah, naprimer na področju pokojnin ali reform organov. Če je treba izvesti podoben program, potem mora biti tak program dobro preverjen, ne samo kvantitativno, ampak tudi kvalitativno. In pripričana sem naslednje. Če se program sprejme, potem bi bilo dobro, če bi objavili tudi dosežene rezultate v državah članicah. Hvala lepa, še kdo? Ne, v redu. Potem pa bom pozdravil gospod McCarthy iz komisije in kar takoj bom ta besedo. Izvolite. Um, thank you all very much um, for. Um... Hvala lepa, hvala za poročilo, hvala za oceno in hvala za komentarje, ki ste jih podali. Poročilo smo videli in veselimo se že nadaljnih razprav o tem poročilu, tudi strani vseh drugih odborov. Tesno bomo spremljali razpravo in tudi različne povdarke, ki jih bodo podali odbori. Veselimo pa se že nadaljnih razprav o tem predlogu. Hvala. Danke schön. Dann als letzter der Bericht. Hvala lepa, na koncu pa še poročevalec. Izvolite, Čaba Šogor. Tudi sam se zahvaljujem za vaše komentarje in za vaše prispevke. Izrazili ste pomisleke v zvezi z reformami. Vse reforme morajo biti sprejete tudi na ravni držav članic. Zato sem uvedel predlog spremembe, da je treba seveda program sprejeti tako na evropski ravni, kot tudi na ravni države članice. Kar zadeva programe in transferje, ti tri transferje so popolnoma izbirni. In če nadaljujem tam, kjer je končala gospa Rajnske, mislim, da bi programi lahko bili zelo koristni, ne samo za izboljšanje gospodarske konkurenčnosti, višanja stopnje zaposlovanja, ampak bi lahko s temi programi seveda zmanjšali tudi revščino in povečali socialno vključenost. Veselim pa se že nadaljnih razprav. Hvala. Hvala lepa. Rok za uložitev predlogov sprememb je 7. september. Opoldan. 12. in 13. oktobra bomo o tem govorili v tem odboru, glasovali pa bomo 8. novembra. Najlepša hvala. Zdaj pa peta točka. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Vsi oddelki, poročevalec sem sam in kar takoj si dajem besedo. Na začetku samo nekaj komentarjev. 20. julija smo dobili stališče sveta za naslednji letni proračun. In diplomatsko bom rekel, da globoko obžalujem dejstvo, da je svetu še enkrat uspelo že tako zmanjšene številke komisije še dodatno skrčiti, čeprav vedno znova slišimo, da je treba vlagati v rast in zaposlovanje. Zdaj pa naj bi imeli proračun, ki je globoko pod našimi pričakovanji in tudi pod zahtevami, ki smo jih vedno znova podajali. Ne bom navajal stopen brezposelnosti v posameznih državah in v posameznih regijah, naj vam podam samo eno številko. V številnih delih Evrope je stopnja brezposelnosti med mladimi od 30 do tudi 50 odstotkov. Vedno znova slišimo, da je treba storiti nekaj na področju boja proti brezposobnosti mladih, ampak ko je treba nekaj storiti, potem države članice v svetu vedno znova zahtevajo krčenje sredstev, ki so namenjena temu cilju. To je nesprejemljivo. Zdaj bi morali v evropskem proračunu povdarek dati boju proti revščini, proti neenakosti in proti brezposobnosti. To se mora seveda odražati tudi v naložbah v evropski proračun. To je zdaj bolj pomembno kot kadarkoli prej. Zahtevamo integracijo in kohezijo in stališče sveta je po mojem mnenju nespremljivo. Še posebej, ko govorimo o rezih na področju rasti, zaposlovanja, zaposlovanja oziroma brezposelnosti mladih. To so tri področja, ki bodo v prihodnjem letu v ospredju programa dela komisije. Mislim, da bi morali kot stališče jasno povedati, kaj si želimo videti, da bi delal odbor za proračun v teh pogajanjih, zato da bomo lahko imeli močan mandat za pogajanja s svetom in da bi na koncu bilo dovolj denarja za naloge, ki so pred nami. Vedno znova se podarja, da je te naloge treba izpolniti. Seveda so potrebni in nujni varnostni ukrepi, to drži, ampak zato ne sme trpeti socialni proračun in proračun za zaposlovanje. Zato sem pripravil poročilo, o katerem bomo govorili danes in danes v podan bomo o tem glasovali. 73 predlogov sprememb je bilo uloženih, pet pripravljalnih ukrepov in 14 pilotnih projektov je. Včeraj smo poskusili pripraviti kompromise, pri nekaterih točkah nam je to uspelo, ampak, kakor sem rekel, uspeha ni bilo dovolj. Danes je glasovalni seznam relativno dolg. Obozarjam na to, da moramo podati jasno pogajalsko izhodišče, zato da bi imeli v parlamentu potem kakršno koli možnost. Predlagani so nekateri pilotni projekti, nekateri so smiselni, ampak nekatera ali večina je kategoriziranih tako, da verjetno ne bodo realizirani. Včeraj smo se po srečanju poročevalcev in poročevalcev v Senci dogovorili, da bomo imeli dve stališči in tri pilotne projekte, ki jih bomo združili v svežen. Danes popodnem naj bi to sprejeli. Upam, da boste tudi vi dali potrditev za to. Zdaj pa seveda dajem besedo poročevalcem v senci za ELS. David Kaza. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, dobro jutro. Res je, dosegli smo dogovor o nekaterih kompromisnih predlogih sprememb. Mi kot socialisti bomo podprli kompromis A, zato ker menimo, da je pobuda za zaposlovanje mladih zelo pomembna in to bomo podprli prav tako se strinjamo za kompromisom C, ampak nažalost se ne moremo strinjati z kompromisom, zato ker menimo, da bi bilo nepotrebno izvajati še več analiz. Poskrbeti moramo, da bo zagotovljeno dobro delovanje agencij, zato bomo seveda podprli vse predloge sprememb, ki gredo v to smer. Prav tako bomo še naprej podpirali programe, ki skrbijo za boj proti brezposlenosti in ustvarjanje delovnih mest. Mislim, da smo poročevalci in poročevalci v Sence imeli dobre razprave, kar zadeva pilotne projekte, strinjam se našli smo dogovor, da bomo imeli en svežen in vsaka skupina bo zdaj izbrala enega od svojih priljubljenih. Edini problem imamo torej s kompromisom C, drugače pa bomo seveda poročilo podprli. Hvala. Hvala lepa za socialiste bi moral spregovoriti Georgi Pirinski, ki ga ni, njega zastopa Juta Štajnrug. Kratka bom, hvala. Poročevalec je obenem predstavil tudi stališče socialistov, čisto na kratko. Svet uvaja preveč rezov na področju zaposlovanja in sociale, zato je za nas kot skupino to nesprejemljivo in to je tudi neodgovorno, glede na to, kakšno stanje v državah članicah. Komisija je že tako ali tako predstavila zelo restriktiven proračun. Socialisti so vložili več predlogov sprememb, poročevalec je to že omenil, enega v zvezi z bojem proti brezposobnosti mladih, zagotoviti želimo dejanske naložbe na tem področju. Kar zadeva pilotne projekte, komisija je pilotne projekte razvrstila v kategorije, to je v redu. Nam pa je še posebej pomembno, da se spreme tudi jamstvo za otroke, da poskrbimo za nje in upam, da bomo deležni podpore za to tudi od drugih. Hvala, hvala Ulrike Trebesius, hvala lepa gospod poročevalec. Za mojo skupino je takole proračun gre v pravo smer, komisija upošteva večletni finančni okvir in izkorišča prožnost v okviru tega okvira, zato da bi spodbujali rast in tako naprej. Za nas je zelo pomembno tudi, da se uvede in izboljša preverjanje uspešnosti. Večkrat slišimo, da je veliko brezposobnosti, veliko brezposobnosti tudi med mladimi na jugu. Evrope zlasti. Ampak tega ne bomo izboljšali, če bomo tja pošiljali vedno več denarja. Najprej je treba izvesti reforme v teh državah in kakor do sedaj se moramo ukvarjati z vprašanjem, kakšne posledice ima ta neuspela skupna valuta. Gospod Štiglic je prav tako dejal, da evro so povzroča veliko težav. V EKR imamo nekaj pomislekov v zvezi z predlogi odbora samega, namreč, da bi presegli sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila za naslednje leto je pač tako, da bomo morali imeti manj marjevskega prostora. Torej, pozorni moramo biti na to, da bi zvišanja na določenih delih proračuna uravnotežili z zmanjšanji v drugih delih proračuna in naš glasovalni seznam bo to tudi odražal. Hvala Alge Marian Harkin, ki je ni, zato bo za Gue Engel spregovoril Patrik Lejarik, ki ga prav tako ni, zeleni Tamaš Meserič, ki ga prav tako ni, in Terry Rand, ki bo prevzela besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko točk smo že slišali. Sem, omeniti sem želela le jamstvo za zaposlovanje mladih. To je zelo pomembno za ta odbor, še posebej v zadnjem mandatu je bilo tako in mislim, da se vsi strinjamo, da ne gre le za to, da bi porabili denar zaradi porabe same in da ocene potrebujemo, ampak po drugi strani moramo biti jasni. Želimo si, da bomo imeli jamstva na evropski ravni, kar zadeva finance, kar zadeva zagotavljanje kontinuitete in varnosti za prejemnike v posameznih državah in zato je zelo pomembno, da imamo jasno stališče, kar zadeva nadaljevanje financiranja jamstva za mlade. Določene projekte je seveda treba prilagoditi, kajti, kakor smo slišali, so se v nekaterih državah članicah programi začeli izvajati pozno in absorpcija sredstev je trajala dlje od pričakovanj, ampak še posebej na tej podlagi moramo zdaj natančno preučiti, kaj deluje, kaj ne deluje, programe je treba izboljšati, financiranje je treba nadaljevati, in seveda komisija in parlament morata podati signal, da želita podpirati mlade brezposelne, še posebej v tistih državah, kjer stopne brezposelnosti dosegajo nevzdržne stopnje in to je tudi naš predlog spremembe. Najlepša hvala. E hvala, EFTD nima poročevalca v senci, tako da je na vrsti. INF, e Mare Picoto ni v dvorani, tako da dajem besedo Birgite Flajburgunjo iz generalnega direktorata IMPL, eh, predstavnica komisije. Thank you, Mr. Chairman. Um... Hvala. Zahvaljujem se odboru za izražene pomisleke. Strinjamo se z vami za nekaterimi pomisleki, ko gre za reze, ki jih je predlagal svet. Postavlja se vprašanje, ali bomo lahko še vedno izvajali vse naše programe. Eh, saj je bila tem programom znižena podpora. Po drugi strani pa lahko predstavim oceno komisije. Osnutek proračuna, ki smo ga predstavili, se nam je zdel zelo previden, uravnotežen, ustrezen. Ehm, predvideli smo, kakšna bo stopnja črpanja, zlasti, ko gre za eh, del proračuna, ki je v skupnem upravljanju oziroma daljenem upravljanju v primerjavi z programskim obdobjem 2007-2013 in v primerjavi z uh, sedanjim obdobjem je tako, da so zahtevki v številnih državah članicah dosegli mm, zgornjo mejo 95 odstotkov, zato mislimo, da ne potrebujemo dodatnih uh, obveznosti, kot pa tistih, ki smo jih predvideli v proračunu. Zavedamo se, da v Evropi obstaja nekaj problemov, ko gre za rast, ko gre za zaposlovanje. Imamo pa omejeno stopnjo absor eh, absorpcije, tudi imamo težave pri spoštovanju pravil za programe, ki so v deljenem upravljanju. Države članice so tukaj imele ob začetku programov nekaj težav in če bi predvideli več obveznosti s tem ne bi rešili vseh problemov, ki ste jih omenili. Seveda pa so ti problemi zelo realni, gre za revščino in brezposelnost. Tako da zahvaljujemo se vam za vaše pripombe, ampak menimo, da ne potrebujemo več odobritev za obveznosti, kot pa tisti, ki smo jih um, predvideli v osnutku proračuna. Če pa bi imeli dodatne reze, bi pa to lahko predstavljalo probleme. S tem pa se strinjam. No, uh, mislim, da imamo tudi plačil dovolj, tudi če ne bomo sprejeli novih odobritev za sprejem obveznosti. Kar se tiče novih sprejemov za obveznosti, pa se o tem ne morem danes izraziti, kajti kot veste, smo ob začetku večletnega finančnega okvira se odločili, da bomo uredbo eh, revidirali ob umestnem pregledu večletnega finančnega okvira in komisija še ni zauzela svojega stališča o tem umestnem pregledu. Eh, to lahko pričakujete v naslednjih dneh, tako da v tem trenutku ne morem predstaviti stališča komisije v zvezi s to, s to točko. Ja, je za nas zelo pomemben program, mislimo, da je prinesel pomembne rezultate. Tako da je naša ocena tukaj zelo pomembna, program je pomemben. Kar se tiče dodatnih obveznosti od leta 2017, pa o tem ne morem eh, predstaviti stališča komisije, kajti stališča še nimamo. Še dve drugi točki. Program EASY. Komisija se je odločila da bo pri proračunu za leto 2017 nekako prerasporedila sredstva v korist mikrofinanciranja. Tukaj so namreč potrebe večje, večje so zahteve. Um, in zato smo na strani Progress zmanjšali sredstva. Tukaj obstaja zahteva, da bi tukaj okrepili uh, um, obveznosti. Dobro, zahvaljujem se vam za to idejo, ampak ne moremo zagotoviti dodatne podpore tako mikrofinanciranju, kakor tudi progresu. Tako da tukaj smo se pač morali odločiti za eno ali drugo. No, a kar se pa tiče agencij, kakor veste, nas tukaj zavezuje sporočilo komisije iz leta 2013, ko gre za vire, ko gre za osebje, za število delovnih mest tako da tukaj komisija ne bo podprla vaših eh, amantmajev, čeprav vemo, da imajo agencije velike probleme, vem, da imajo eh, agencije včasih težave pri upravljanju svojega dela, ampak vseeno se moramo držati sporočila iz leta 2013. Zavezuje nas eh, to zmanjšanje delovnih mest za pet odstotkov. No, kompromisa, ki ste ga omenjali, nisem videla, tako da se na ne moremo odzvati kot splošno pripombo, pa bi rekla, da smo za, poletn, da smo za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe že uh, objavili stališče komisije. Uh, kar se tiče vsebine, v glavnem podpiramo vaše predloge, vendar pa v številnih primerjih ocenjujemo, da bi predlagane ukrepe lahko podpirali že eh, s pomočjo eh, že obstoječih osnovnih aktov. Hvala lepa. Hvala. Tomas Mann. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, vedno, ko govorimo o dolgovih, eh, ko govorimo o šolah, jih vedno spodbujam naj eh, si ogledajo, kaj počnemo v Evropskem parlamentu, kaj ti ovira nas ponavadi ravno svet. Eh, države članice nas ovirajo pri našem delu, na koncu pravijo, Ehm, ni, nimamo dovolj denarja in vse ostane tako, kot je. Ehm, in to je postalo razvidno tudi v današnji razpravi. Razen eh, ena skupina je želela drugače. Um, tako da jaz bi Tomasa Hendla popolnoma podprl. No, se pa postavlja vprašanje, ali bo svet podprl ta osnutek. Mi lahko tukaj pripravimo mnenje. Eh, na koncu pa odloča odbor za proračun. Tako da mi moramo ustrajati pri naših stališčih. Za rast in zaposlovanje je treba zagotoviti denar. Tukaj na naši strani tudi uh, predsednik Juncker, tudi komisija in močno se moramo upreti vsem tistim, ki želijo preprečiti doseganje rezultatov. To ne pride v poštev. Tako da vesel sem, da sem lahko sodeloval v tej razpravi in upam, da bomo danes popovdne dobili široko podporo za poročilo Tomasa Hendla. Hvala, želi še kdo besedo? Ne. potem bi se tudi sam odzval na to, kar je bilo povedano. Včeraj smo razpravljali o proračunskem ciklu, ko gre za zaščito pred brezposobnostjo mladih. Ta program je bil znižen za polovico in tukaj ni nobene logike. Znotraj večletnega finančnega okvira Torej, ne govorimo o proračunih. Eh, jaz spoh ne maram proračuna, ta pogajanja sovražim že celo življenje, to moram priznati. Ampak pač tukaj moraš pristopiti z nekaj razuma. Mm, ob začetku večetnega finančnega okvira sprejmemo določene pobude, ampak te ne morejo začeti uh, ti se ne morejo začeti vse hkrati, treba jih je prerasporediti po celotnem obdobju, to vemo že iz prejšnjih izkušenj. Zato moramo zagotoviti, da bo proračun skozi leta rastel in da bomo lahko programe financirali do izteka. Če bomo sedaj rekli, eh, znižali bomo postavko za recimo brezposobnost mladih za polovico, potem je to slab signal za financiranje že začetih programov kot prvo in pa tudi za tiste programe, ki morajo se šele začeti. Pa tudi za razumno finančno poslovodanje. Ni treba, da sem strokovnjak za proračun, da lahko. Uh, zdravorazumsko to razumem. Zato smo želeli, da obveznosti ostanejo enake, kot so bile predlagane, recimo eh, na nivoju iz leta 2015. Zato se bomo morali zavzeti. Eh, to, kar je povedal Tomas Mann, se mi zdi eh, zelo pametno. Ni dovolj, da danes popovdne sprejmemo mnenje, ampak moramo še, še enkrat se stati za Jensom Garjem, z poročevalcem iz um, pristojnega odbora, odbora za proračun in jasno mu moramo povedati, kako zelo se zauzemamo za to, da bi zlasti pri vprašanju brezposelnosti, revščine, vključevanja dobili dovolj uh, finančnih sredstev, s katerimi bomo lahko izpolnjevali naše naloge. Jasno je, da pri teh vprašanjih potrebujemo več Evrope. Tukaj uh, se popolnoma strinjam s Tomasom Manom in pa s eh, Ulrike Trebesius. Ne smemo uh, sedaj uh, se osredotočiti samo na naslove časopisov, ki pravijo, evro ne deluje in tako naprej. To gospodarstveniki trdijo že leta in leta. Ampak kaj potrebujemo? Potrebujemo dodatne inštrumente na evropski ravni. Jaz pravim več demokracije, drugi pravijo več upravljanja. Eh, tukaj se lahko o tem. Mm, Lahko o tem razpravljamo, ampak ne moremo pa Evrope graditi samo na osnovi skupne valute. To nam je vsem jasno. Ampak potem, ne moremo, potem ne moremo reči, ker evro eh, ne deluje, bomo varčevali tudi pri programu za, eh, za mlade in pa za presposelnost. To ne gre. Zaradi tega se vedno več ljudi distancira od Evrope. Zato, ker smo jim obljubili varnost, rast, delovna mesta, eh, pa tega nismo izpolnili. Zato moramo investirati v socialne zadeve, v zaposlovanje, v rast in ravno zato se zavzemamo v tej razpravi, tako da vas prosim za vašo podporo danes popovdan, tako da bomo lahko kot odbor za zaposlovanje močno zastopali naša stališča tudi napram drugim odborom in pa drugim institucijam. Hvala lepa. Danes popovdne bomo torej glasovali. Ob 15.30 ob 15 minut, če se prav spomnim. Tako. Sedaj pa šesta točka na dnevnem redu, določbe civilnega prava o robotiki. Poročevalec je Adam Koza. kolega ni v dvorani. Ja, to pa je problem. Ali je tukaj morda Lin Boylan, ki je poročeval za naslednjo točko na dnevnem redu? Ne, tudi njeni. Peter? E, e, e, Thomas? Neokles? E.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 Ja, dobro, potem se lahko kar lotimo te točke. Lynn Boylan je pripravljalka mnenja. Gospod Balas. Gospod predsednik, samo da se prepričam, vseeno bomo govorili o robotih danes do povdne. Se vse še enih jame? Ja, ja, seveda. Ampak um, začeli bi obravnavati sedmo točko, kajti Adama Koze, poročevalca, še ni tukaj. Tako da bomo samo zamenjali šest in sedmo točko. V redu? Gospod McIntyre? Gospod predsednik, pravzaprav prehitevamo. Sedaj je ura deset. Pravzaprav pa bi morali sedaj začeti razpravo o splošnem proračunu Evropske unije. Uh, razprava o robotiki pa bi se naj začela ob 10 uri in 20 minut, tako da ni prav, da pravimo, da ga ni tukaj. Se spoh ni vedel, da mora biti tukaj. Ja, veste, jaz sem se tako uh, trudil, da bi hiteli, zato da bi lahko obdelali celoten dnevni red. Uh, Eh, dobro, no bomo naredili premor, pet minut. Morda bi, lahko, morda bi lahko kdo poklical Adama Koza, zato da se nam čim prej pridruži v dvorani. Pet minut odmora. Adiós. sasvim narobe, ja? Aha. So, dann haben wir jetzt den Bericht... Tako. Sedaj je z nami naš poročevalec. Tako da lahko pozovemo Davida Kaso. Ja, gospod predsedujoči, se je prišel točno. Deset, ob 10 uri in 15 minut. Ja, ampak eh, kot veste, jaz vedno pritiskam na plin, tako da bi bilo dobro, če bi se vsi poročevalci navadili na to, da sem nekoliko hitrejši pri dnevnem redu.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 Predsedujoči, jaz sem prišel pet minut prej, kot je bilo uh, načrtovano. Vsekakor sem želel priti sem točno. Vse vas lepo pozdravljam in eh, upam, da ste vsi preživeli lepo poletje. No, ta tema, za katero sem pristojen, je nekoliko nenavadna. In eh, pravzaprav smo nekako oddaljeni od te teme. Ko razmišljamo o robotiki, nas prevevajo protislovni občutki. Eh, kakorkoli pa je treba priznati, da bo ta tema v prihodnje postala zelo pomembna tema oziroma to že je. Za to poročilo je prištojen odbor eh, Juri. In eh, ta odbor ni opravil posebno dobrega dela. Jaz mislim, da potrebujemo obsežnejše poročilo. Eh, no, jaz sem si poročilo podrobno ogledal. Jaz sem kot član našega odbora um, zadolžen za področje zaposlovanja. Moja naloga je, da tudi v takšnem smislu predložim svoje predloge. V poročilu sem povdaril pet točk in uh, želel bi posebej predstaviti tri točke, ki uh, so še toliko bolj pomembne. Ko gre za zaposlovanje, se moramo osredotočiti na te tri točke. Prva točka. Konkurenčnost delovne sile. Kako lahko tukaj robotika pomaga eh, človeku? Vprašati se moramo, kako lahko robotika pomaga mm, človeku, da postane boljši delavec ne pa da ga bi želela nadomestiti. Eh, gre za tako imenovanega super človeka. Človek lahko s pomočjo robotike postane hitrejši, spretnejši, pametnejši. Včasih se zgodi, da recimo ehm, človeku z robotskim pripomočkom nadomestimo roko, eh, potem tukaj obstaja tudi drugi primeri. Ljudje, invalidni ljudje so trenutno zapostavljeni, ampak s pomočjo robotike bodo morda invalidni ljudje v prihodnosti še močnejši kot neinvalidni ljudje. No, še neko vprašanje tukaj pomembno. Vprašati se moramo, ali bo robotika v prihodnosti povzročila to, da se bo znižalo število delovnih mest. Se pravi, vprašati se moramo, ali robotika ogroža delovna mesta oziroma ali je ta nova tehnologija sposobna poskrbeti za nova delovna mesta. Bo delovnih mest več ali manj oziroma bomo tukaj uspeli ustvariti nekakšno ravnovesje. Številne ljudi je strah uh, strah jih je avtomatizacije, strah jih je tega, da bodo izginjela njihova delovna mesta. Jaz se sem prebral v zvezi s tem veliko študij in eh, te kažejo na to, da ne bomo da ni treba, da nas je strah. Robotika bo ustvarjala nova delovna mesta in na koncu bomo eh, nekako dosegli ravnovesje. Mi, nosilci odločitev, pa moramo se seveda ukvarjati s tem, kako vse skupaj ustrezno urediti. In pa še tretje vprašanje. Mm, v interesu um, regulacije potrebujemo ukrepe, ki bodo preprečili odpravo delovnih mest. Robotika je lahko hitra, stroškovno učinkovita in lahko bi se zgodilo, da bi zaradi tega začeli izgubljati delovna mesta, ki so namenjena ljudem. E, tako da je treba to izgubo delovnih mest na nek način omejiti. V mojem poročilu govorim tudi o izobraževanju. To konkretno pomeni, da je treba ozavestiti ljudi, razložiti moramo, kaj pomeni robotika, kaj pomeni avtomatizacija. Ljudje morajo vedeti, kaj jih čaka. In pa še kratka pripomba k prvi točki. Tam sem zapisal, da moramo razmisliti o tem, ali robotika prinaša dodatno blaginjo. Meni je všeč znanstvena fantastika, znanstvena fantastične knjige, filmi. Verjetno so tudi kolegi videli številne filme, v katerih je prikazano, kako robotika ljudem olajšuje življenje. Življenje postane bolj enostavno, vse lahko lažje uredimo s pomočjo robotov in mislim, da bi to bila prava smer. Vendar pa je treba razmisliti o tem, kako vse skupaj politično urediti. V vsakem primeru pa se moramo vsega skupaj lotiti z veliko mero odgovornosti. Hvala. Gospod Balas v imenu SMD. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu Kozi za opravljeno delo. Hvala lepa tudi za to pripravljeno mnenje, o katerem danes razpravljamo. Najprej, samo ime poročila. Ta, hm, to je nekoliko nesmotrno, govorimo o odgovornosti robotov. Vse to so zelo pomembni elementi, namreč zavedati se moramo tudi to, kakšno posledico seboj prenaša robotika kakšen vpliva na družbo. Vse skupaj ni preveč enostavno, bomo pa morali zauzeti stališče s tem v zvezi. Poglobljeno širše stališče bomo morali zauzeti tudi v razpravi od tega trenutka dalje. Sicer se strinjam z večino zadev, ki jih je izpostavil gospod Koza, ampak sem malo manj optimističen. Droni, ki vam danes prinašajo naprimer blago, pred vrata oziroma tudi vozila brez voznikov, avtobusi brez voznikov. To ni več znanstvena fantastika, to je danes že vse prisotno. To, kar sem ravno kar naštel, se eksperimentalno že izvaja, tudi trži se to vrstne proizvode. So pa vsi ti predlogi in vse možnosti precej sporne, kontroverzne. Sprašujemo se tudi, kaj bo z uporabo robotike na področju dela. Nekaj študij je bilo že opravljenih, nekatere študije so katastrofalne in kažejo, da bodo roboti oduzeli precejšnje število delovnih mest, druge študije so bolj uravnotežene. Če želimo, da bi robotizacija koristila človeštvu, namesto da bi ga destabilizirala, bomo morali zadeve bolj podrobno obravnavati. Potem so tu še vsi izzivi, ki so povezani naprimer tudi samo opredelitvijo robota. To je vse izjemno pomembno. Zakaj? Ko govorimo o robotizaciji in ko govorimo o digitalizaciji, govorimo tudi o vlogi računalnikov. Ampak ali gre tu za isto zadevo ali govorimo o drugačnih zadevah? Je avtomatiziran sistem robot ali mora robot imeti umetno inteligenco? Skratka, ta opredelitev bo izjemno pomembna, da bomo vedeli, o čem govorimo. Druga zadeva, ki jo je tudi gospod Kosa jasno izpostavil. Kaj se bo dogajalo z vsemi temi dodatki, ki jih bomo morda porabili tudi pri človeku, zlasti z pravnega in medicinskega eh, vidika je to pomembno. In še družbeni izzivi, s tem zaključujem. Danes moramo nujno izpostaviti celotno problematiko, ne nujno tudi vse rešitve zlasti na področju socialne varnosti, socialnega zavarovanja in tudi obdavčanja kako bo robotika vplivala na ta področja, kako bomo reševali problematiko na področju trga dela, če bodo roboti nadomeščali ljudi. Hvala. Dankeschön. Für die EKR. Helga Stevens. Kako, uh, aha, gospa McIntyre, namesto nje. Um, uh, Hvala govorim v imenu Helge Stevens, naše poročevalke v senci. V njenem imenu pozdravljam mnenje gospoda Koze, z veseljem bomo mnenje podprli. No, vsi novi izumi, tehnični napredek prinašajo tako grožnje, kako tudi priložnosti. Postavlja se vprašanje, kako nam lahko roboti pomagajo na najrazličnejše načine. V industrijskem, tovarniškem delu je že bilo dokazano, da lahko eh, pomembno okrepimo produktivnost in konkurenčnost. In to dejansko prispeva k eh, zaposlovanju. Eh, no, člani našega odbora so obiskali San Francisco marca in tam so lahko upazovali, kako lahko roboti in ljudje uspešno eh, sodelujejo. Ehm, tam so že leta 2012 uvedli robote v svojih tovarnah, torej govorimo o Amazonu učinkovitost se je povečala in Amazon je podvojil svojo delovno silo. Torej, roboti so omogočili Amazonu, da so poskrbeli za bolj kakovostna mesta za svoje zaposlene. Roboti pa opravljajo eh, dolgočasno, rutinsko delo, recimo predstavljajo stvari in tako naprej. To je torej dober zgled tega, kako lahko roboti in ljudje sodelujejo. No, v mojem volilnem okrožju uh, imamo tudi tovarno uh, Land Rover in oni so 10 milijonov funtov invest investirali v zadnjih nekaj letih v tehnologijo in proizvajalci avtomobilov so v tem, uh, v tem obratu najuspešnejši v celotni državi. Eh, vsak delavec ustvari približno 100 tisoč mm, funtov dodatnega zaslužka na leto. Za 35 odstotkov so povečali svojo produktivnost v petih letih. To je dvakrat več, kot je nacionalno poprečje v Združenem kraljestvu. In ravno produktivnost je eh, Eden izmed problemov, s katerimi smo soočeni v Združenem kraljestvu in eh, dobro je, če lahko uvedemo robote za to, da bi dejansko povečali našo produktivnost. Eh, torej, eh, spet tudi enotni digitalni trg predstavlja določene priložnosti in določena tveganja, ampak ne smemo se bati sprememb, spremembe je treba pozdraviti. Seveda moramo zaščititi naše delavce, ampak eh, vsekakor moramo poskrbiti za čim boljša delovna mesta z vsemi priložnostmi, ki jih prinašajo roboti. Dovolite samo eno pripombo. Ali sedaj razpravljamo o gospodarskih posledicah industrije 4.0, potem moram zajeti zrak in potrebujem uh, in bom potem eh, spet lahko spremljal razpravo. Jaz sem mislil, da razpravljamo o civilnopravnih posledicah robotike. Mislim, da bi morali ostati pri, pri uh, Pri bistvu. No, seveda pa vse zgodbe niso tako uspešne, kot te, o kateri ste vi govorili, recimo uh, Volkswagen na Češkem in tako naprej. Renate Weber. Tako sedaj pa Renate Weber. Tudi jaz se zahvaljujem uh, gospodu Kosi za osnutek mnenja. Mm izpostavil je številne točke, ki vsekakor so pomembne tudi za naš odbor, ki se ukvarja z eh, socialnimi vidiki, eh, torej z eh, zaposlovanjem, za socialnimi zadevami, za izobraževanjem in tako naprej. No, jaz imam tukaj kar nekaj popolnosti, mislekov. Dobro je, da smo sedaj dobili to poročilo na lastno pobudo, ki ga je pripravila Mary Delvo. Sedaj pravi trenutek, da govorimo o umetni inteligenci in o posledicah te za, tudi za delovni trg. No, nedvomno bi nam robotika v zmanjšanem obsegu lahko zelo pomagala, ampak pri tem je glavno vprašanje naslednje. Torej, v trenutku, ko bodo roboti prisotni povsod, bo to seveda vplivalo ne samo na delavce, ampak na celotno gospodarstvo. Kajti, če uh, se odločimo za črni scenarij, bi lahko izgubili 40 odstotkov delovnih mest. No, in zaposlovanje ne vpliva samo na uh, eh, življensko kakovost ljudi, zaposlenih, to vpliva tudi na gospodarstvo. Uh, kolikor vem, roboti ne kupujejo stvari. Ljudje morajo imeti dovolj denarja za to, da kupujejo stvari in da gospodarstvo steče. Tako da, ko govorimo o umetni inteligenci, o robotiki, moramo eh, tukaj vključiti mnenja vseh udeleženih strani, tudi podjetij. Ja, hitro tukaj razmišljamo kratkoročno, želimo investirati v takšne tehnologije, kratkoročno gledano sicer nekaj pridobimo, ampak dolgoročno gledano bi lahko vsi izgubili. No, eh, dobro se mi zdi, da bi predvideli omejitve, prepovedi za določena področja. Oziroma, to je predlagal gospod Kosa, jaz pa nisem prepričana, da bi to lahko delovalo. To bi lahko delovalo kratkoročno gledano, dolgoročno pa bodo prav gotovo vsi našli eh, način, kako te prepovedi zaobiti. Hvala. Gabi Cimer je naslednja. Ja, vielen, vielen Dank uh, an Herrn Kosa für. Hvala gospodu Kozi za njegovo mnenje. No, če o tej temi razmišljamo z vidika našega odbora, moramo na vse skupaj pogledati tudi filozofsko. In če je nekdo prej omenil Amazon, potem vas že moramo upozoriti na to, eh, da je sicer morda Amazon eh, imela tukaj vizionarsko eh, utopično idejo o robotiki že v začetku. Gospod Koza, vi ste govorili o super človeku, ki bi ga naj ustvarili. Govorimo o umetni inteligenci in tako naprej. Se pravi, kako bo bodo sedaj stroji, umetna inteligenca in ljudje bomo samo nekaj malega prispevali človeške inteligence ali kako. Tukaj si že moramo zastaviti določena vprašanja o celotnem človeškem proizvodnem procesu. Tukaj se zastavlja vprašanje, eh, kdo bo eh, tukaj eh, urejal vso to krepitev produktivnosti, kako je s tem povezano zaposlovanje, socialne zadeve. Potem, kako bo z uh, socialnim varstvom, uh, eh, zveza nemških delojemalcev je že zahtevala, da bi, morale, da bi morala v tem primeru priti do bistvenega zmanjšanja števila delovnih ur na teden. Uh, skratka, nekateri menijo, da bi morali vse skupaj popolnoma preurediti. Potem eh, tudi kako je za fleksibilizacijo eh, pravic delavcev. Skratka, eh, tukaj nas čaka zelo velika naloga. Jaz sem za napredek, sem za to, da se nam olajša delo, kjer je to možno. Ne moremo pa si delati iluziji, da bo vse lepo in super in da bo to pogumni novi svet. Ja. Tukaj uh, smo brali tudi že veliko knjig o tem, kaj se lahko zgodi v takšnih primerjih. No, dobro je. Dobro je, da ste izpostavili tretjo točko, postavlja se vprašanje, kako. Eh, lahko pomagamo tukaj recimo invalidnim ljudem ali bi morda za roboti lahko zmanjšali njihovo izključenost iz družbe? Skratka, mi bomo z veseljem pomagali oblikovati vaše mnenje. Hvala lepa zdaj, Pateri Rajntke. Hvala, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu, ker je pripravil izhodišče za razpravo. Če smem Čeprav ne želim pregloboko zapasti v filozofske razprave, ki so povezane s to tematiko, bi vseeno podala komentar. Strinjamo se, da bo prišlo do množičnih sprememb ne samo na področju trga dela, temveč na področju celotne družbe zaradi digitalizacije, zaradi avtomatizacije in tudi zaradi umetne inteligence. Vse to ste že omenili. Mislim, da bi morali avtomatično odgovoriti tudi na vprašanje, ali želimo sooblikovati te spremembe, ali želimo stati ob strani in v bistvu dopustiti, da trg in zonanje sile diktirajo celotno tranzicijo. Kot odbor za socialno vprašanje za poslovanje bi morali zauzeti zelo jasno stališče v smislu, da smo mi tisti, ki bi morali poseči pri teh vprašanjih. Kljub priložnostim in možnostim, ki jih ponuja takšen razvoj dogodkov, bi morali upoštevati morebiten vpliv na trg dela. Mislim, da je to vprašanje, s katerim se bomo morali še ukvarjati, enako velja tudi za enakopravnost v družbi. V dobi industrializacije smo videli, da je avtomatizacija prinesla tudi množične negativne vplive na družbo, povečala je neenakost v evropskih družbah. Zato se mi zdi, da bi definitivno morali s kritičnim pogledom obravnavati tudi to vprašanje, skratka, kakšen bo celoten vpliv. Druga pomembna točka iz tega predloga pa se nanaša na to, kako človeško telo in robotika delujeta skupaj. Naša skupina želi podati jasno stališče tudi v zvezi z nediskriminacijo. Če nekdo uporablja implantate ali proteze kot podaljšek svojega telesa, ne sme biti predmet diskriminacije. Če pa ljudje ne uporabljajo teh možnosti, če se temu odrečijo, prav tako ne smejo biti žrtvo diskriminacije. Pripričani smo, da tudi če obstajajo tehnološke priložnosti, ne bi smeli nikogar siliti, da jih uporablja. Vsak bi moral imeti možnost, da sam izbere svoj način življenja in da sam izbira tudi priložnosti in možnosti, ki jih bo uporabil. Hvala lepa za skupino EFTD, Ticijana Begin, ampak je ni v dvorani. Nihče se ni prijavil, da bi govoril na mesto nje, tako da je na vrsti kolegica Kozlovska.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 pa tudi precejšnje izzive. Govorimo o vozilih brez voznikov, o avtobusih brez voznikov, o dronih, ki se uporabljajo za dostavo pošiljka ali pice, pa tudi za zbiranje informacij. Govorimo o robotih za uporabo v gospodinstvu, ki bi lahko starejšim osebam nudili pomoč, ki bi lahko dejansko spremenili življenje ljudi, invalidnih oseb, v mislih imam predvsem protetiko in protetiko, potem je tu še zdravstvena pomoč nadaljavo s pomočjo robotov. Vse to izpostavlja številne vprašanja, tudi glede odgovornosti, glede zavarovanja. Kdo bo odgovoren, če bo tak avtonomen avto storil neko napako, povzročil nesrečo? Kdo bo odgovoren, če bo naprimer moj otrok s svojim dronom povzročil prometno nesrečo, ker je voznik, naprimer, gledal tega drona. Kdo bo odgovoren, če se bodo zbirale informacije s pomočjo dronov na nezakonit način? Kdo bo odgovoren, če bo nekdo uporabil nek medicinski pripomoček ali podporni pripomoček na napačen način in bo s tem povzročena škoda? Zavarovanje in odgovornost sta veliki ziv v tem kontekstu. Vse te nove tehnologije in izume imamo na voljo. Te so tudi vključene v ekonomijo deljenja, kar pomeni, da se poraja tudi nova pravna razsežnost, ki je še nismo ustrezno razrešili. Hvala. Ja, Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Kosi za njegovo delo. Mislim, da je omenil pomembna vprašanja in določene elemente je že dobro predstavil in tudi razprava se mi je zdela zelo zanimiva. Mislim, da bi morali imeti pozitiven pristop tukaj, čeprav se seveda pojavljajo težave, naprimer, glede odgovornosti in varnosti. Ampak mislim, da bi morali govoriti tudi o resnih posledicah na naše sisteme socialne varnosti. Gospod Balas je z odstotki poskušal to pokazati, namreč veliko delovnih mest bo izgubljenih, po drugi strani pa se bodo oblikovale nove platforme za zaposlovanje in tam bodo prav gotovo obstajale tudi možnosti za prekerno delo in to bi lahko imalo, imelo resne posledice na sisteme socialne varnosti in to je seveda pomembno, kaj ti to vpliva na dogovor med generacijami, na solidarnost in tako naprej. Velike spremembe bi se tole lahko zgodile tukaj in mislim, da ostaja nevarnost, da bodo sistemi socialne varnosti prišli pod pritisk in to bi lahko vodilo tudi do nevarnosti, da se ti sistemi zlomijo. Temu smo lahko priča pri Uberju, delo dajalec ima za delovci odnose, ki niso popolnoma jasno opredeljeni in sistemi socialne varnosti od tega nimajo nič in to bo imelo dolgoročne posledice, ne samo kratkoročnih posledic kar zadeva zdravstveno varstvo, ampak tudi pri pokojnini, naprimer. Zato bi morali o tem morali še govoriti. Hvala. Hvala lepa. Joen Mele. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu. Mislim, da je ta dosje eden od prvih, ki odpira novo obdobje. Tudi novo obdobje kako gledamo na družbo. Včasih smo bili družba nabiralcev, potem smo prešli na tržno družbo, kjer smo zadeve začeli kupovati in prodajati. Sedaj pa smo v tretjem obdobju, v okviru katerega bo človek del svojih nalog prenesel na stroje. Ali bo šlo to za robote ali za digitalizirane stroje na umetno inteligenco, ki deluje na podlagi algoritmov. V vsakem primeru stopamo v neznano in tega neznanega se moramo čim hitreje lotiti. Zadeve zelo hitro napredujejo, so dosegli že precej napredno fazo. V ZDA imajo naprimer že precejšen dosežek na tem področju, uspeli so tudi prenesti umetno inteligenco, ustvarjajo umetna srca in tako naprej. Kolega je omenjal tudi pravno osebnost teh robotov in umetne inteligence. Namreč postavljamo nekaj, kar je neodvisno od človeka. Stroj ne bo več pripadal človeku, tako da človek ne bo več pravno odgovoren za ta stroj oziroma za robote. Zato se moramo vprašati, ali že danes sprejmemo možnost, da bi stroju dali pravno osebnost. Ali bo človek sploh še lahko delal stvari sam, ali bo robot nekaj, kar bo človeku pomagalo pri delu, ali bo to avtonomna osebnost. V drugi fazi bomo morali seveda predvideti tudi možnost, da bo prišlo do izgube delovnih mest zaradi robotike. Seveda bi se tudi naš odbor moral ukvarjati z morebitnimi posledicami za človeka. Vprašati se moramo tudi to, ali dejansko lahko že sedaj sprejmemo možnost, da bi stroji imeli pravno osebnost in bi delovali kot neodvisne osebnosti. Hvala. Hvala, gospod Fontulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός πως η ρομποτική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όμως... Hvala lepa, gospod predsednik. Robotika je že del našega vsakdana. Ampak za voljo tematike, o kateri danes govorimo, bi rad izpostavil dvoje. Robotika se že uporablja v industriji, s tem se zmanjšajo seveda stroški proizvodnje. Zmanjša pa se tudi število delovnih mest za ljudi. Naprimer, na področju avtomobilske industrije se množično uporabljajo roboti za sestavljanje avtomobilov. Zaradi tega je prišlo do upada delovnih mest v sami proizvodni. Je pa res, da so se odprle nove delovne možnosti, predvsem za programerje, ki morajo programirati potem te robote. Robote se lahko zelo dobro uporablja v proizvodnem procesu, tudi v tistih segmentih, kjer predstavljajo naprimer določene snovi večjo nevarnost za človeka. Zelo dobro je, da lahko robote naprimer uporabljamo v proizvodnji avtomobilov v segmentu lakiranja. Je pa res, da bodo roboti lahko veliko pomagali tudi invalidnim osebam, ki robote potrebujejo. Dejstvo je, da bomo morali tudi pravno urediti celotno področje, vendar se mi zdi, da bomo vseeno lahko dosegli nekaj konkretnih rezultatov na tem področju. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo komisija Roksana Adam, GT Just. Izvolite. Hvala lepa. Jaz sem gospod Štadmar, sem referent za to pri GD za pravosodje. Ni problema. Kolegica je zbolela, zato sem jaz tukaj. Brief. Hvala lepa, gospe in gospode. Lahko sem kratek. Želim povedati samo to, da je komisija posvetila veliko pozornosti in še posveča veliko pozornosti temu izjemno kompleksnemu področju, o katerem ste danes razpravljali v vašem odboru. Zelo veseli smo, da ste pripravili poročilo na lasno pobudo. Že pri strategiji o enotnem digitalnem trgu je komisija poudarila, da je vprašanje civilne odgovornosti zelo pomembno, da bomo morali razjasniti tudi vprašanje civilne odgovornosti. To načelo velja tudi na področju interneta stvari in seveda na področju robotike in umetne inteligence. Tako da v vsakem primeru mi intenzivno delamo na tem. Druga zadeva, ki bi jo rad podaril, glede na to, da sem v odboru za zaposlovanje, pa je naslednja. Problematika je predvsej obsežna, je večplastna, kar pomeni, da bo tudi politika morala biti večplastna. Mi smo oblikovali medsektorsko skupino znotraj komisije. Namreč želimo zagotoviti, da bomo pokrili vse merodajne vidike. Komisija je v svoji strategiji za digitalni enotni trg za letošnje leto tudi najavila, da bo podala pobudo s tem v zvezi, sicer bo ta pobuda v obliki sporočila, kasneje pa bomo seveda podali tudi dodatne pobude. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Zdaj pa na koncu še poročevalec Adam Kosa, izvolite. Gospod predsednik, Razprava je bila zelo koristna. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so izrazili svoje mnenje. V vsakem govoru sem slišal kaj zanimivega. Tema je zelo aktualna, nanaša se na prihodnost. Zahvaljujem se vam za podporo. Poskusil sem izpostaviti najpomembnejše vidike v naslednji fazi pa bom zadevo izpilil še naprej. Predloge, ki smo jih danes slišali, pa bodo vključeni v besedilo. Samo še eno vprašanje. Vprašanje, ali bomo oblikovali nova delovna mesta ali bomo delovna mesta izgubili. Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti z enim stavkom. Odprti moramo biti v zvezi s tem, namreč najprej je treba oblikovati okvir, v katerem bomo na ta vprašanja lahko iskali ustrezne odgovore. Hvala vam za pozornost in seveda pričakujem, da bomo v prihodnosti dobro sodelovali. Najlepša hvala. Že prej sem povedal, da veliko govorimo o stvarih, ki niso povezane z naslovom tega poročila. Zdaj bom bolj pozitivno spregovoril. Vem, da bi morali govoriti o temi robotika, industrija 4.0 ali nova industrijska revolucija ali digitalizacija. Opozoriti vas želim na to, da imamo delovno skupino digitalizacija v odboru za zaposlovanje. Tisti, ki vas to zanima, ste vabljeni tja. 27. septembra ob dveh se tam dobimo. Lepo bi bilo, če bi tam razpravljali polni elana o teh temah, ki so za nas zelo pomembne. Zato je to poročilo šele prvi korak na to temo, danes ne moremo vedeti, kakšne potrebe po regulativi se bodo pojavile z razvojem tehnologije v prihodnih letih. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi to razpravo poglobili tudi v našem odboru. Dobro, zdaj pa točka. Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh. Lynn Boylan, Boylan je poročevalka Neoklis Silikiotis. Jo zastopa izvoli. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu Lynn Boylan. Danes je zaradi osebnih razlogov ni na seji in se vam tudi opravičujem. Sam bom skušal biti čim bolj kratek. Namreč najbolj pomembno je, da danes prisluhnemo poročevalcem v senci in ostalim kolegicam in kolegom iz političnih skupin. Sam bom zbral vse vaše pripombe in jih tudi posredoval Lin. Verjetno veste, da je plovba zelo pomembno evropsko vprašanje. Namreč plovba po celinskih plovnih poteh se nanaša tudi na čezmejno sodelovanje in to je pomembno vprašanje za mnoge evropske države. Ploba po celinskih poteh je pomembna tudi z vidika prevoza blaga. Na stotine, še ne na tisoče kilometrov plovnih poti imamo, mislim, da jih je nekje 37 tisoč kilometrov trinajst držav je vključenih v omrežje celinskih plovnih poteh. Pomembno je, da odpravimo vse težave, ki so se pojavile na področju celinskih plovnih poti. Naprimer, pomankanje kadra, potem pomankanje poklicnih zmogljivosti. Težave se pojavljajo tudi na področju vzajemnega zaupanja. Priznavanje poklicnih kvalifikacij je še vedno velik problem. Posamezni operaterji namreč ne morejo delati v drugi državi, zato ker jim v tej drugi državi ne priznajo doseženih poklicnih kvalifikacij. Veliko krat je vzrok tudi v tem, da poklicne kvalifikacije niso enako vrednotene oziroma se zahtevajo različne ravni poklicnih kvalifikacij. V tem sektorju bi morali seveda spodbuditi nadaljne delo, okrepiti bi morali plovbo po celinskih plovnih poteh, izboljšati je treba varnost v tem sektorju, tudi samo kakovost delovnih mest. Sicer je ta sektor znan po tem, da je precej varen v primerjavi z ostalimi. Poročevalka pravi, da bomo morali ohraniti plovbo po celinskih plovnih poteh, predvsem zato, ker predstavlja veliko prednosti v primerjavi z drugimi načini prevoza. Samo omrežje je tudi energetsko dobro oskrbovano. Potem zdi se ji pomembno tudi to, da se prevoz blaga spravi z ceste na celinske plovne poti. To so zagotovo procesi, ki jih bomo v prihodnje še podpirali. Upam, da bo to poročilo tudi temeljni kamen za nadaljno priznavanje poklicnih kvalifikacij na tem področju. S tem bomo spodbudili tudi mobilnost delovne sile ter posledično okrepili tudi privlačnost samega sektorja. Prav zaradi vsega, kar sem navedel, se mi zdi zelo pomembno, da poskrbimo tudi za ustrezno varnost vseh ljudi, ki delajo, ne samo na področju prevoza blaga po celinskih plovnih poteh, temveč tudi na področju prevoza potnikov. Izjemno pomembno, kot rečeno, pa je, da zagotovimo priznavanje poklicnih kvalifikacij. Obstoječe standarde bomo morali še povečati, jih razširiti, ker bomo s tem zagotovili tudi večjo varnost. Poročevalka ob koncu svojega poročila izpostavlja dve pomembni tematiki. Še enkrat bomo morali preveriti področje uporabe. Mislim, da bi moral ta predlog zajemati integriran sistem celinskih plovnih poti. Ne smemo dopustiti, da bi kjerkoli prihajalo do podvajanja, kajti to ne prinaša nobenih prednosti in je tudi v nasprotju samim duhom direktive. Pomembno je pa seveda pomembno tudi, da se lotimo izzivov na tem področju. Povečati je treba kvoto prevozov, ki se opravijo po celinskih plovnih poteh, izboljšati je treba varnost in tudi kakovost delovnih mest v sektorju. Želimo si, da bi tudi zahvaljujoč temu poročilu uspeli doseči zaželjene rezultate. Hvala. Sedaj pa poročevalci v senci za EPP Adam Kosa, nadomestnega člana ni, potem pa Elena Gentile. Hvala lepa, predsednik. Prisluhnila sem prispevku kolega. Se kar strinjam s tem, kar je sam povedal. Sam sektor plovbe po celinskih plovnih poteh je izjemno pomembno. Ta sektor moramo čim bolj optimizirati. Sektor kot tak je seveda strateško pomemben za Evropo, ki si prizadeva za to, da bi dosegla večjo rast, da bi izboljšala standarde, da bi izboljšala tudi kakovost delovnih mest in omogočila delavcem v tem sektorju boljše možnosti. Skupaj s poročevalko bom še delala na tem poročilu, podala bom tudi nekaj predlogov sprememb glede samega področja uporabe. Na splošno pa se strinjam s tem, kar poročevalka predlaga v poročilu. Na kratko bi se rada pomudila pri eni tematiki, ki je politično zelo pomembna in s katero bi se tudi naš odbor moral več ukvarjati. V prvih dveh letih smo delali predvsem na tem, da bi potrdili strateško vrednost kakovostnih delovnih mest. Kakovostna delovna mesta pa lahko oblikujemo tudi s pomočjo ustreznega usposabljanja kar pomeni, da bi v sektorju zagotovili neko homogenost, ko gre za kakovost na delovna mesta, da bi poenotili kakovost med državami članicami. Zato se mi zdi, da bi to vprašanje morali še veliko bolj povdarjati. Kakovostno usposabljanje pomeni, da bomo morali zagotoviti tudi bolj aktivne politike na področju dela. Zagotoviti bomo morali nova delovna mesta, zagotoviti bomo morali tudi čim večjo učinkovitost samega sistema. Naš odbor je po mojem mnenju tisti, ki bi moral oblikovati bolj celovito vizijo, tudi ko gre za politike rasti in razvoja. Mi želimo trajnostne politike in vključujoče politike. Opraviti moramo politično razpravo, v okviru katere bo vsak izmed nas prepričan v to, da je ta tema pomembna. Naš odbor je tisti, ki bi moral predvideti tudi dodatne možnosti, dodatne pobude. Glede na to, kako zadeve trenutno stojijo, bomo verjetno res težko spodbujali politike za oblikovanje kakovostnih delovnih mest. naj povem, zakaj sem takšnega mnenja. Če želimo, da bi modro gospodarstvo bilo gonilna sila pri zagotavljanju rasti, moramo več staviti tudi na medsebojno povezljivost, na poenotenje kakovosti, na ustrezno in kakovostno poklicno usposabljanje. Mislim, da je komisija tista, ki bi morala več storiti na področju modrega gospodarstva komisija tu preveč zavlačuje. Če se ne bo hitro zganila, ne bomo dosegli ciljev. Tudi ECR nun Amjad Pašija. Amjad Pašija za IKR. E uh, Deče. Dragi predsednik, rad bi se zahvalil poročevalki za upravljeno delo pri tem mnenju. Vesel sem, da je izpostavila priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe. Vemo, da se delavci trenutno soočajo s precejšnjimi težavami, ko skušajo zagotoviti priznavanje poklicnih kvalifikacij. Vemo, da naletijo na cel kup nepotrebnih ovir, naprimer tudi, ko gre za poznavanje specifičnih lokalnih zahtev. Sicer so poklicne kvalifikacije res v pristojnosti držav članic, ampak EKR je pripravljen konstruktivno podpreti vse ukrepe, ki bodo oblikovali manj obremenjujoč okvir za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Strinjam se s poročevalko, ki pravi, da bi naš ključni cilj moral biti ta, da zagotovimo varnost. Je pa res, da bi se morali osredotočiti tudi na to, kaj dejansko želimo doseči s tem predlogom. Mi želimo preseči ovire, ki obstajajo na notranjem trgu, ne želimo vzpostavljati novih ovir. Če se lotim sedaj predlaganih sprememb, kolegice Bojlen, nekaj pomislekov imamo, predvsem zaradi tega, ker se nam nekateri predlogi zdijo nesorazmerni, naprimer predlog 1, potem predlog 11. Tam bi si želeli, da bi se držali svojih pristojnosti na področju poklicnega usposabljanja na ravni držav članic, da ne bi prečkali meja. Potem je pa tu še pogojevanje evropskih pravnih aktov strani zunanjih organov in standardov. Čeprav so posamezni zunanji akterji pomembni in so veliko dosegli, se nam bolj dopade prvotni predlog komisije.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 EFT te dni imamo vprašalca, naslednji je Dominik Martin. Tudi njega ni, potem pa prosta razprava. Želi kdo besedo z vezi s tem? Dimitrijus Teologitis iz komisije dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalki in njenemu predstavniku, gospodu Stiliotisu, za to zelo dobro poročilo. Hvala lepa, da nasplošno podpirate to pomembno pobudo. Kaj skušamo doseči? Mi skušamo razrešiti to uganko, ki je nastala zaradi neenakosti oziroma neenakosti uravnoteženosti med ponudbo in popraševanjem. Popraševanje se pojavlja predvsem v srednji in vzhodnji Evropi. Mi želimo odpraviti ovire, ki vladajo na področju vzajemnega priznavanja kvalifikacij. Pomladiti želimo ta sektor. Ta sektor namreč kaže zaskrbljujoče znake staranja. Delavci, ki delajo na področju plove po celinskih plovnih poteh, so že predvsej v letih, poprečna starost je 55 let. Pozdravljamo pobudo vašega odbora. Mi smo veliko pozornosti posvetili mobilnosti delavcev. Veseli smo, da ste tudi vprašanje varnosti vključili v ta predlog. Komisija je svojim predlogom skušala podati uravnotežen predlog, opravka imamo namreč s sektorjem, ki je intrinzično gledano že tako ali tako predvsej varen, kakšnih večjih nesreč ni v tem sektorju. Zato smo želeli sprejeti sorazmerne ukrepe, pač skladno s cilji, ki jih želimo doseči. Nismo želeli uvajati novega upravnega bremena za države članice, poleg tega nismo nameravali vključiti kakršnih koli nesorazmernih zahtev za posamezne delavce, pa naj gre za kapitane ali za ostale. Kadarkoli predlagamo kakršne koli radikalne spremembe, moramo biti previdni in enako velja za vaše predloge k predlogu komisije. Mi smo res skušali oblikovati to izjemno občutljivo ravnotežje. Vaše predloge sprememb bomo torej obravnavali v tej luči, v luči vsebine, v luči sorazmernosti, pa tudi v luči same pravne dikcije. Mi si želimo, da bi besedilo ohranilo svojo pravno gotovost, ki jo je imelo do sedaj. Ne želimo vnašati kakršnih koli pojmov, ki bi se lahko drugače tolmačili. Nasplošno gledano bomo tako kot običajno konstruktivno sodelovali s poročevalko, pa tudi z ostalimi člani odbora, ki bi si želeli vložiti kakšen predlog spremembe. Mi smo tu zato, da stvari pojasnimo. Kot sem že prej povedal, prosim vas, da ne posegate v to besedilo na tak način, da se bo s tem porušilo ravnotežje. Naj si gre za področje uporabe, geografijo ali pa za veščine, ki jih skušamo poenotiti. Hvala lepa. Dank. Nun... Hvala lepa. Nekles, izvolite. Dobro, da gre polisim doma. Dobro, eh, da skoraj ne vharistiso. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti poročeval sem v senci in vsem poslancem za njihove komentarje. Te komentarje bom posredoval poročevalki, gospe Bojlen. Spregovorili smo o veliko temah, kar zadeva nove možnosti za zaposlovanje, kvalifikacije, razviti in pripraviti bi morali novo delovno mesto razviti je treba tudi nove vrste za priznavanje poklicnih kvalifikacij. To je tudi mnenje Len Boylen, to bi bile prednosti za delodajalce, tudi varnost je pomembna tema. Varnost je že zdaj pomembna in varnost moramo ohraniti na področju plovbe po celinskih plovnih poteh. O vsem tem je treba govoriti še naprej, tudi v luči predlaganih predlogov sprememb. V imenu poročevalke se že veselim nadaljnega sodelovanja in upam, da bomo pripravili uravnoteženo mnenje. Rok za uložitev predlogov sprememb je 6. september ob 12. Mnenje naj bi sprejeli 12. oktobra letos. Dobro, zdaj pa 8 točka možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil. Pripravljaka mnenja je Joel Mela. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, izboljšanje dostopa do zdravil v 28 državah, članicah je zagotovo ključno vprašanje. Sama sem euroskeptična, predana sem načelu subsidijarnosti na tem področju, ampak vseeno se mi zdi res nujno potrebno, da v odboru opravimo razpravo o zakoniti distribuciji zdravil v Evropski uniji. Z zdravstvenega in zavarovalniškega vidika je to izjemno pomembno. Pomembno je tudi z vidika preventive. To je izjemno kompleksno vprašanje, večplastno vprašanje. Nanaša se na raziskave, na proizvodnjo, na nudenje zdravstvenih storitev, na morebitne neželene učinke zdravil, potem na številne druga vprašanja. Želim si, da bi podali čim bolj jasna, čim bolj enostavna merila in predloge. Ne želimo, da bi s svojimi predlogi delovali kakorkoli negativno, ne želimo, da bi naše besedilo bilo razvodenelo. Dejstvo je, da imamo dve vrsti bolezni. Bolezni, ki jih lahko zdravimo in tiste, ki jih ne moremo zdraviti. V tem kontekstu je potrebno pogledati tudi na sam sistem zdravstvenega zavarovanja v državah članicah. Trenutno so zdravstveni sistemi utemeljeni predvsem na primer na Metternichovem modelu, ki je veljal še v 19. pa tudi 20. stoletju. Danes obstajajo precejšnje razlike, ko gre za vračanje stroškov za zdravila in zdravljenje. Dejstvo je tudi, da se danes ukvarjamo z veliko bolj kompleksnimi zdravstvenimi tveganji, kajti opravke imamo z večjimi kemikalijami, težave imamo tudi, naprimer, ko gre za nošenje delovnih oblek na delovnih mestih zaradi zaščite. Vse več kriz se pojavlja, poleg tega so politike zaposlovanja nespametne, težave imamo tudi z sezonskim zaposlovanjem, v Evropi se prebivalstvo stara, vse to vpliva tudi na tematiko, ki jo danes obravnavamo. Podjetja bi morali sprostiti in jih razbremeniti. Namreč preveč so upravno obremenjena. Ko smo govorili o robotiki, smo govorili tudi o tem, kako drastično se spreminjajo tehnike zdravljanja. Nimamo na voljo še dovolj sofisticirane biotehnologije, še vedno je farmacija tista, ki stavi na to področje Mnogi v farmacevskem sektorju računajo tudi na to, da bodo roboti slejko prej bili tisti, ki bodo izdajali zdravila ali jih morda celo pomagali inicirati. Vsaka država bi morala zato predvideti zelo jasna pravila. Uravnotežiti moramo interese uporabnikov, industrije, vas, zdravstvenih sistemov, socialnih sistemov. 40 do 60 milijonov evrov je naprimer v današnjem času cena raziskav za zdravilo za zdravljenje hepatitisa. Zanima me, kako dolgo bomo dopustili, da se naprimer za zdravljenje hepatitisa prodajajo samo draga zdravila. Ne smemo pozabiti na to, da je Evropa precej odvisna, ko gre za farmacijske skorovine od Indije. Indija je družbeno gledana precej krhka država. Mislim, da bi morali spodbuditi proizvodnjo zdravil v Evropi. Potem je tu še vprašanje, kdo bo predpisoval zdravila. ali bomo v zdravila vključevali več farmakokanopije, se pravi tradicionalnih zelišč, ali jih bomo dopolnili z novodobnimi snovmi. Mislim, da bi morali najprej opraviti temeljno razpravo, preden se lotimo politične. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa poročevalci v senci poročevalec v senci iz ELS se je odpovedal besedi, tudi poročevalka v senci iz vrst socialistov se je odpovedala besedi, ali da nima poročevalca v senci. Ali? No, izvolite. Lepo bi bilo, če bi nam to sporočili vnaprej. Zelo pogosto je zapisano, da skupina ne sporoči, kdo je poročevalec v senci in lepo bi bilo, če bi to v prihodnosti storili. Dobro, Alde. Potem pa bomo nadaljevali. Se upravičujem, predsednik, da vas niso obvestili, ampak kakorkoli že sem poročal, ko sem ti pri tem poročilu. Ta tema je zapletena iz različnih razlogov, tudi zaradi tega, ker so sistemi na nacionalni ravni tako različni. Ampak Mislim, da bi o dostopu do zdravil morali govoriti tudi tako, da bi spregovorili o težavah, ki so s tem povezane. Listki, ki so priloženi zdravilom, naj bi prej bili prevedeni samo v uradne jezike Evropske unije. To pa predstavlja težave za imigrante ali manjšine. Naprimer v Estoniji 25 odstotkov strank ne razume navodil v estonščini, razumeli pa bi jih v ruščini. Ni pa nobene obveze za to, da bi bili, bila ta navodila na voljo v jezikih, ki niso uradni jeziki Evropske unije. Življenje manjšin in nekaterih ljudi pa bi bilo mnogo lažje. Zato bi morali omogočiti uporabo tudi drugih jezikov. Bolnic, bo, bolnišnice niso pravo mesto za pritiske na področju integracije. Prednost moramo dati ljudem, še posebej, če so bolni. Hvala. Hvala lepa, se opravičujem. Prišlo je do napake pri vrstnem redu opaziti bi moral, da bi besedo morala dobiti skupina EKR. Se opravičujem, Helga Stevens, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za njeno delo. Mislim, da je mnenje pomembno, obravnava tudi zelo pomembno temo. Veselim se že, da nadaljnega sodelovanja z poročevalko, mislim, da bomo pripravili uravnoteženo mnenje. Naj vam predstavim element, ki me moti pri tem mnenju. Sama podpiram subsidijarnost, ampak mislim, da subsidijarnost ne pomeni, da morajo države članice same reševati težave. Ne, mislim, da bi boljši dostop do zdravil lahko dosegli, če bi sodelovali na evropski ravni. Države članice na različne načine organizirajo svoje socialne sisteme in jih tudi drugače financirajo. Težko je reči, kateri sistem je boljši, zato ker ima vsak sistem prednosti in pomakljivosti. O tem ne bomo zdaj govorili, vendar mislim, da bi se morali posvetiti upravljanju s cenami trenutno farmacevtske družbe izvaja pogajanja z državami članicami individualno in ločeno. Pri teh pogajanjih so vprašanje, kot je zaposlovanje, hitrost dostopa do trga, vrnitve, število bonikov in tako naprej, vključene v razpravo. Prav tako se pogosto zgodi 1200 krat v Belgiji, naprimer, da je zdravje bolnika ogroženo, zato ker zdravilo preprosto ni na voljo kaj to pomeni. V moji državi so nekatera zdravila na voljo samo v omejenih količinah, zato ker se prodajajo ceneje kot v drugih državah. To pomeni, da farmacijske družbe v Belgiji zaslužijo manj. Poleg tega problem usporednega trgovanja vodi v še večje težave. Zato mislim, da bi vlade morale skupaj izvajati pogajanja, ne pa individualno pogajanja z farmacevtskimi družbami. Evropska unija lahko izboljša dostop do zdravil in prispevati želim k temu, da bi to mnenje seveda pripomoglo k temu ob spoštovanju kompetenc držav članic. Hvala lepa. Zdaj pa GUE NGL. Poročevalka se je odpovedala besedi, enako velja za zelene Laura Agia. Pa dobi besedo v imenu skupine EFDD. Hvala lepa, predsednik. Na začetku bi rada izpostavila ključne točke pri tem mnenju. Dostop do zdravil je seveda ključno vprašanje. In zaradi gospodarske krize je ta dostop omejen. Gospodarska kriza škodi Evropski uniji. Obstaja veliko ranljivih državljanov, ki jim grozi revščina in socialna izključenost. In za te posameznike je dostop do zdravil res praktično nemogočen. V Grčiji so naprimer zdravniki ponujali tem osebam zdravila, ki jim je potekel rok uporabe. Zato bi res morali zagotoviti dostop do zdravil čisto vsem še posebej pozorno pa bi morali pogledati na tiste bolj ranljive družbene skupine. Ne strinjam se s tem, ko je kolegica rekla, da bi morali dostop do zdravil zagotoviti vsem, še posebej vsem tistim državam, ki vodijo dobro inovativno politiko. Mislim, da to ni element, ki bi ga morali uporabljati za diskriminacijo med posameznimi državami in na tej podlagi potem zagotavljali dostop do zdravil. Če ima nekdo dobro politiko na področju inovacij in če je inovativen, to še ne pomeni, da zaradi tega zagotavlja tudi boljši dostop do zdravil. Zagotoviti bi morali tudi stalno ravnotežje med raziskavami, razvojem in trajnostjo. Mislim, da bi morali razbiti oligopole na področju na farmacevtskem področju. Ti so namreč tisti, ki lahko zaradi svoje gospodarske moči tudi odločajo o tem, kakšna bo cena zdravil, tudi če je naprimer cena zdravil takšna, da je neuzdržna za socialne sisteme. S tem se vzpostavljajo neenakosti na družbeni ravni, še posebej se izključuje šipkejše in bolj ranljive dele družbe. Natančno bi morali izpostaviti tudi naslednje načelo. Cena zdravila pogosto ni odraz stroškov, ki so nastali pri proizvajanju tega istega zdravila. Tako da se mi zdi, da ne bi smela podjetja določati končne cene zdravila na podlagi svoje, svojih ciljev na področju profitabilnosti. Zelo pogosto prihaja tudi do težav pri uporabi generičnih zdravil. Generična zdravila so običajno cenejša in zaradi tega ne dopuščajo, da bi se naprimer generike prodajalo tudi drugot. Onemogočen dostop do generikov je nekaj nevarnega, zato bi morali več storiti in na tem področju tudi, ko gre za osveščanje. Mislim, da bi morali spodbujati uporabo generičnih zdravil, kajti generična zdravila bodo zagotovila dodaten dostop tudi tistim osebam, ki sodijo v bolj ranljive kategorije oseb. Ne moremo dajati zdravil, ki jim je potekel rok uporabe, tistim, ki si ne morejo privoščiti zdravil. Vsem bi morali zagotoviti enakopravno dostop do zdravil. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. To so bili poročevalci v Senci. Ambros Fontuli se je javil besede. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, ne spoznam se na situacijo v vseh državah članicah, kar zadeva dostop do zdravil. Povem vam pa lahko, kako je v Grči, odkar se izvaja memorandum. Opisal vam bom situacijo, ki jo poznam sam. Vsak mesec moram v lekarno, kupiti moram zdravila za to, da preživi moj otrok. Stojim v vrsti v lekarni in to so zdravila, ki jih potrebujejo ljudje za preživetje. S temi zdravili morajo potem iti ljudje v bolnišnico, da prejmejo zdravljenje. To je neuzdržno za bolnike in za sorodnike. Mislim, da bi morali res izboljšati dostop do zdravil, še posebej za upokojence. V Grčiji je situacija res kritična. Govorim o dostopu do zdravil, ne govorim o novih načinih diagnosticiranja. Zadevo moramo preučiti znova. In nažalost to zadeva prav zdravila, ki pogosto prihajajo iz držav, kjer kakovosti ni mogoče neizpodbitno preverjati in potem so stroški visoki, zato ljudje segajo po ponarejenih zdravilih. Hvala, nič več se ni javil besedi, besedo dobi predstavnica komisije, gospa Li iz GD Sante. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Komisija se strinja s pomisleki, ki so jih izrazili poslanci in deležniki v zvezi s tem, da je treba izboljšati dostop do zdravil in tudi do zdravljenja za vse bolnike in to po dostopnih cenah. Izzivi so naslednji. Zadeti je treba pravno ravnotežje med spodbudami za raziskave, dostopu zdravil do vseh in seveda trajnostjo zdravstvenih sistemov. Poročevalko ima prav, gre za različne pristojnosti, gre za pristojnosti na ravni EU, na nacionalni ravni, na lokalni ravni, zato je zadeva zapletena. 17. junija je svet sprejel sklepe, zato da bomo lahko nadaljevali z dejavnostmi na tem področju. Še naprej pa bomo sodelovali z državami članicami in Evropsko agencijo za zdravila, zato da optimiziramo trenutni regulativni okvir, zato da bomo izboljšali potrebovanje inovativnih način zdravljenja in zdravil, ne da bi zato seveda žrtvovali standarde. Komisija namerava še naprej spodbujati sodelovanje na ravni EU, kar zadeva ocenjevanje tehnologije na področju zdravstva, kar zadeva cene, tukaj komisija nima pristojnosti, seveda pa pozivamo k sodelovanju med državami članicami, takšno sodelovanje na evropski ravni prispeva k stroškovno učinkoviti uporabi zdravil. To bi lahko izboljšalo tudi situacijo v zdravstvenih sistemih, zato se komisija že veseli mnenja, ki ga bo pripravil parlament in seveda računamo na podporo vseh poslancev, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Najlepša hvala, hvala in na koncu še poročevalka Joel Mela. Izvolite. Oui, merci, monsieur. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so se zauzeli za ta izjemno pomemben dosje in delali na tem. Mislim, da nas čaka odprta razprava z osebami, ki dobro poznajo vse vidike te tematike, ki predano delajo na tem vprašanju. Skušali bomo to besedilo še izboljšati ter podati predloge, ki bodo, upam, dosegli večinsko podporo v tem odporu. Kot rečeno, gre za pomembno vprašanje, ki bi ga naš odbor moral ponosno izpostavljati. Upam, da nam bo uspelo zadeve spraviti do konca. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Rok za uložitev predlogov sprememb je 6. september ob 12. u. Emplu bomo glasovali 12. ali 13. oktober. Dobro, zdaj pa deveta točka, sprememba direktive 2004 skozi 37 skozi ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, snovem pri delu. Poročevalka je Marita Ulfskog. Marita, izvoli. Hvala lepa, predsednik. Hvala komisiji. Morda bomo imeli možnost, da slišimo kaj od njih. Povem vam lahko le naslednje v tem odboru. Mislim, da skoraj vsi podpirajo vam. prizadevanja na področju zdravja in varnosti pri delu. To so vprašanja, ki so pomembna, kjer dosegamo napredek, čeprav tega morda ne čutimo. In to je dobro, zato ker smo imeli v tem odboru veliko razprav v preteklih letih. Veselim se sodelovanja s komisijo in svetom ter sveda poročovati v senci. Mislim, da bi bilo dobro, če bi komisija lahko kaj povedala o svojih ambicijah za prihodnost. To bi lahko bilo pomembno tudi za delo odbora. Namreč dobro bi bilo vedeti, kakšen je kontekst tega predloga v odboru za zaposlovanje, pozivamo k več zakonodaje, kar zadeva rakotvornim snovem pri, izpostavljenost rakotvornim snovem pri delu. Razlogi za to so jasni. 53 odstotkov vseh tistih, ki umrejo zaradi raka, je zbolelo zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu. Socialni partneri si želijo, da bi zakonodaja bila pripravljena čim prej in seveda tudi sodelujejo v procesu. To je pomembno tudi za nas, poslance v tem odboru. Eh, eh, eh. Veselim se že vaših mnen in tudi mnenja komisije, seveda pa tudi poročevalcev v senci. Čaka nas veliko dela, bomo pa realistični in ambiciozni. Hvala. Danke, Marita. Das war jetzt ein kleiner Regiefehler, auf meinem Zettel steht. Hvala lepa. Komisija naj bi zdaj predstavila svoje vidike. Charlotte Grefford Ernu in še dva sta tukaj z komisije. Lepo prosim, da nam podate svojo predstavitev. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, poročevalka, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala, da ste nas povabili sem, da spregovorim o tem predlogu. Gospod predsednik, koliko časa imam? To je zapleten predlog, vendar predvidevam, da želite, da sem kratek. Torej, gre za predlog, ki ga pripravljamo že od zadnjega pregleda direktive, kar zadeva rakotvorne in mutagene snovi. To je že od leta 2004. Veliko dela smo vložili na različnih področjih in komisarka Tyson je konec leta lani dejala, da naj pripravimo končno presojo učinka za 13 snovi in da predstavimo predlog, ki je bil potem sprejet maja. Delo je bilo zelo intenzivno in zadeva je seveda zelo zapletena, to je zelo pomembno vprašanje in tudi zelo zapleteno vprašanje, kakor veste, kaj ti. Kar 50 let lahko mine od takrat, ko vdihate rakotvorno snov, do takrat, da se dejansko razvije rak. Zato je treba obravnavati zelo dolgo časovno obdobje. Če bi vedeli, kaj se bo zgodilo v 50 letih, bi bilo to dobro, ampak veliko je treba predpostavljati. Kakorkoli že, pripravili smo predlog, ki je zelo ambiciozen, pokriva, kakor sem dejal, 13 snovi in namenjen je temu, da bi rešili 100 tisoč življenj, ampak to bi lahko stalo tudi 55 milijard evrov. To so naša pričakovanja. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak pokazal vam bom ta diapozitiv, ki kaže 13 snovi in kaže tudi, da mm, kakšno je pričakovano število smrtnih žrtev v tem obdobju. In to je število smrtnih žrtev, ki bi jih imeli, če ne storimo nič. Ko gledate to prosojnico, bi lahko omenil nekaj temeljnih načel. Ta predlog ne spreminja mehanike delovanja direktive. To zadeva priloge direktivi in to pomeni, da sistem zaščite delavcev ostaja enak. In to je zelo pomembno kakor tudi vi veste v tem odboru, je to na osnovi pravne podlage 1.5.3, kar pomeni, da gre za minimalne pogoje. To pomeni, da lahko gredo države še niže. Minimalne vrednosti prav tako pomenijo, da je obveznost vedno za delodajalca, da gre nižje, če je to mogoče lahko postavimo zgornjo mejo za določeno snov, ampak pri določenih dejavnostih, ki vključujejo to snov, lahko delodajalci uvedejo dodatne zaščitne ukrepe. Razen, če je mejna vrednost ne onemogoča, da teh ukrepov ne spremejo. Upam, da sem bil jasen. Če je le mogoče, bo možnost, da snov zamenjajo, če je mogoče, vedno na voljo. Minimalne vrednosti so neke vrste zgornja meja, če lahko tako rečem. Država članica pa se lahko potem odloči, da bo šla še nižje, kakor veste. Delo, ki smo ga opravili, je bilo precej obsežno. Razvoja učinka je dolga več kot sto strani, ampak za tem je seveda več tisoč strani znanstvenega dela. Zato želim to priložnost, gospod predsednik, izkoristiti za to, da podprem poročevalko in poslance ter tudi vas. Če želite več podatkov, se lahko seveda spustimo v podrobnosti pri posameznih snoveh. Videti je treba, da gre za en zakonodajni predlog, ki vključuje 13 specifičnih predlogov, kajti vsaka snov zadeva specifični sektor, zadeva različne ukrepe na področju zaščite in tako naprej. Gre za 13 predlogov, ki so združeni v enega in strokovno znanje imamo pri vseh teh snoveh in vedno smo pripravljeni zagotoviti več podatkov. Če si pogledamo, zakaj se s tem ukvarjamo, vam lahko to povem. Splošni cilj je naslednji želimo dobro zaščito glede izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu. Prav tako želimo bolj pojasniti, kakšno je stanje in zagotoviti enake možnosti za vse. Gospa Ulskog je o tem govorila. Obe strani industrije si to želita. Delavci si želijo predloge, zato ker želijo poskrbeti, da je zaščita ustrezna in seveda, da bodo pragovi nižji. Prav tako želijo delodajalci to zakonodajo imeti, zato ker vlagajo na dolgi rok in vedeti želijo, kako naj se pozicionirajo. To so pomembne odločitve in poskrbeti je treba, da danes delodajalci ne bodo vlagali v nekaj, kar zagotavlja nezadostno zaščito za delavce. To je pomembno torej za obe strani in oba socialna partnerja sta za to. Zdaj vam bom podal nekaj predlogov za to, da vam podam občutek o tem, kakšno je stanje. Kar nekaj politik je povezanih s tem predlogom. Najpomembnejši dokument je seveda REACH. Komisija je veliko delala na tem področju skupaj z kolegi iz generalnega direktorata za rast in za okolje, zato da bo predlog skladen z ričem. Zdaj pa možnosti. Če si pogledate različne možnosti, lahko vidite, da smo upoštevali bolj stroge, manj stroge možnosti in izračunali smo seveda učinke na zdravje pri obeh. Ne bom se spuščal v podrobnosti. Metodologija. To je edinstven proces. Najprej imamo neodvisen odbor, ki poda predloge, potem pa seveda tudi svetovalni odbor, ki poda predloge glede varnosti pri delu. Upoštevamo pa države članice, podjetje in predstavnike sindikatov. V posebnem odboru se potem govori o znanstvenih urednostih. Te razprave so podlaga za številke, ki jih uložimo oziroma upišemo v te tabele. Vrednosti, ki jih predlagamo, so v skladu z številkami, ki jih je predlagal prav ta odbor. Zelo na dolgo in široko bi vam lahko vse to razložil, vendar ne bom. Podati sem vam želel le pregled dela, ki je bilo uloženo v to Omeniti želim samo dve snovi pri tej prosojnici. To sta snovi, ki imata največ učinka, kar zadeva stroške in delavce. Najprej, kar zadeva kristalizirano siliko oziroma silikon. To je izuleček naše raziskave. Vidite lahko, da ponujemo štiri možnosti. Ena možnost je, da bo izpostavljenost padala sama po sebi, potem pa si pogledamo seveda različne možnosti, ki jih eh, ponujamo. 440 tisoč smrti bi imeli, če ne storimo nič, z možnostjo dve bi to prišlo na okrog 98 tisoč, stroški bi bili visoki, lahko bi šli še naprej, stroške bi lahko zmanjšali na 107 tisoč žrtev, stroški pa bi potem bili 15 milijard. Vse te ocene seveda ne bodo nikoli čisto točne in to je prav tako treba povedati. In še eno oceno imam. Krom je snov, o kateri smo prav tako govorili. Tri ali štiri možnosti smo tukaj razvili najbolj ambiciozna je, da bi šli do nič celih nič 25. Stroški bi bili tukaj večji od koristi, ampak svetovalni odbor je izpostavil to vrednost in tudi mi smo menili, da je to zelo pomembna snov. Zato je to edina snov, kjer stroški pri teh zapletenih izračunih odtehtajo življenja in to je res eh, težak račun, kakor veste. Pri tej snovi je velika težava naslednja. Pri številnih procesih, ki vključujejo krom, lahko zmanjšamo izpostavljenost in to precej, vendar pri številnih drugih dejavnostih kot je varjenje, na primer, pa bi to pomenilo, da bi morali zapreti zelo veliko podjetij, če bi to storili. Upoštevati je treba torej različne vidike in če bi lahko šli nižje, bo seveda vedno veljala tudi spodbuda, da se to stori. Morda sem bil predolg, zato se bom oglasil pri tej zadnji tabeli. Pokazal bom, kako bo, kako bo to vplivalo na države članice. Vidite lahko, da pri osmih snoveh to pomeni, da bi več kot 20 držav članic moralo znižati svoje vrednosti. gre za močan predlog, vendar to je pomembna tema. Obljubili smo, da bomo ukrepali in komisarka ter komisija smo seveda pripravljeni podpreti ta predlog. Veliko stvari sem izpustil, ampak morda bi bilo bolje, če zdaj končam in vam vrnem besedo, gospod predsednik. Hvala, izvolite. Hvala lepa za to informativno predstavitev. Dovolite mi kratek komentar. Morda mi lahko date kakšno dodatno pojasnilo. Sam sem eh, mm, bolnik, eh, zbolel sem za rakom in meni se zdi ta izračun eh, stroškov in učinkovitosti precej čuden. Če razmislim o tem, kakšne ukrepe sprejemamo recimo v cestnem prometu, zato da bi zmanjšali število žrtev prometnih nesreč, tukaj nam niso nobeni stroški v napoto, eh, se res razjezim. Eh, no, samo toliko v razmislek. Morda mi lahko kakšen strokovnjak pojasni, zakaj tukaj gre. Klot Luran je naslednji. Euh, Hvala lepa, predsednik. Sam pozitivno gledam na predlog komisije. Danes bom govoril bolj splošno, se, se bomo verjetno k razpravi še vrnili, potem ko bo do vsi poročevalec in poročevalci v senci upravili nadaljne razprave. Zelo pomembno je, da poudarimo vse te spremembe, ki so bile upravljene Sam pa bi rad izpostavil še par zadev, na katere nismo bili dovolj pozorni. Bom na hitro preletel vse skupaj. Kot prvo, prišlo je do izjemnega napredka tako na področju snovi, kot tudi na področju raziskav, zakaj prihaja do raka. In kar naprej se sprejemajo tudi smernice na teh področjih. Kot pravi komisija v svojem besedilu, stroški so izjemno visoki za vse te raziskave. Strinjam se z vami, gospod predsednik, da je vedno neprijetno, ko moramo denarno ovrednotiti vrednost nekega življenja. Zavarovalnice, naprimer, ko gre za nesreče pri delu, delajo na podlagi preglednic in odškodninskih vrednosti in tako naprej. Ampak ne vem, če je to pravi način. Je pa vseeno za podjetja, ki so dosegla napredek na tem področju, pomembno, da vedo, če bodo delala več na področju preventive pri tovrstnih boleznih in nesrečah, bodo tudi ta podjetja več privrčevala. Tudi z vedika pravne varnosti je to pomembno. Sam sem se ukvarjal z nekaterimi podjetji, predvsem s tistimi, ki so delali, delala z proizvodi, ki so vsebovali azbest in ta podjetja so se z varnostnega vidika znašla v katastrofalnem položaju. Potem je potem še vprašanje enakopravnosti na področju konkurenčnosti. Pragovi se precej razlikujejo pri posameznih snoveh, to potem povzroča tudi neenakopravne pogoje, ko gre za konkurenčnost, je pa tudi res, da različne snovi povzročajo različno škodo za posameznikovo življenje. In še zadnja zadeva, ki je bolj politične narave. Obstaja ogromen razkorak med tem, kaj je evropski projekt in tem, kako državljani gledajo na ta evropski projekt. Mi bi morali dati večji pomen zdravju in življenju ljudi. S tem bomo tudi uspeli zmanjšati ta razkorak, ki se je pojavil. S tem bomo tudi okrepili verodostojnost komisije, ki skuša veljaviti nov predlog v zvezi z oceno trujni A na socialnem področju. Pomembno je tudi, da spremljamo delavce v podjetjih, pomembno pa je tudi, da spremljamo delavce, ko niso več v podjetju. Se pravi, če so bili neki delavci izpostavljeni kancerogenim snovem v podjetju, jih moramo spremljati tudi potem, ko v tem podjetju niso več zaposleni, kajti tveganje še vedno nosijo in lahko se pri njih razvije bolezen. Upoštevati moramo tudi MSP-je. O čem govorim? Nimamo v mislih tega, da bi morali delavci v MSP-jih biti manj zaščiteni. Pomembno je, da vemo, da MSP-ji nimajo na voljo ustreznih instrumentov ali pa nimajo na voljo dovolj instrumentov za to, da bi izvajali to zakonodajo. Zato bi morali MSP-je dodatno podpirati, da bodo lahko tudi ta podjetja zagotovila ustrezno zaščito in potem tudi spremljanje delavcev. Še pa zaključnih misli. Mislim, da bi morali pri posameznih snoveh delati v fazah. Težko je doseči nek cilj kar tako z danes na jutri. Zato bi morali postopoma korakati do cilja in sproti prilagajati, naprimer, pragove, ki veljajo za posamezno snov. Mislim, da bi morali biti stalno zmožni ocenjevati razmere, biti moramo dovolj fleksibilni, da se bomo lahko prilagajali razvoju dogodkov, predvsem pa bi morali biti pragmatični. Mislim, da bi morali delavce in odgovorne v podjetjih med seboj ustrezno povezati, V vsakem primeru pa si želim čim bolj konkretno sodelovati z vsemi. Rad bi predano delal na tem področju, ker se mi zdi ta tema izjemno pomembna. Če si želimo doseči rezultate, bomo zagotovo morali delati tudi na ravni komisije. Komisija mora doseči soglasje, pa ne gre tu za neko minimalno soglasje ali za minimalni skupni imenovalec. Doseči moramo uh, obsežnejše soglasje za to, da bomo sprejeli pragmatično rešitev, ki se bo lažje konkretno izvajala tudi v praksi. E Hvala. Andrea McIntyre za IKR. Uh, Hvala. No, seveda je to, da se izogibamo izpostavljenosti rakotvornim Eh, snovem na delovnem mestu, v interesu delavcev, družbe, podjetij in tako naprej. In dobro je, da socialni partnerji podpirajo sedanji predlog. To gre v pravilno smer. Eh, strinjam se s tem, da bi morali odobriti seznam rakotvornih snovi, ki je vključen tudi v direktivo iz leta 2004. No, ta proces pa mora temeljiti na mm, konkretnih znanstvenih dokazih. Potrebujemo posodobljene podatke, potrebujemo študije o izvedljivosti in upoštevati moramo ocene, ki smo jih dobili. To, da sedaj uh, zastavljamo nekakšne poljubne numerične cilje, se mi ne zdi najbolj smiselno. In izogniti se moramo tudi neželenim posledicam pri tem delu. Zato me skrbi prej metodologija, torej eh, način, kako smo prišli do teh omejitev, kot pa dejstvo, da te omejitve potrebujemo. Kar se tiče postopka, eh, se zdi, da bomo dobili dva ločena predloga, ki jih bomo obravnavali v obdobju nekaj mesecih in To je povezano tudi z revizijo direktive o varnosti in zdravju pri delu. Eh, ne vem, če je to najbolj smiselno, da vse to obravnavamo ob različnih časih. No, sama nisem strokovnjakinja, tudi se ne pretvarjam, da to sem to velja za večino poslancev. Mi tukaj nismo znanstveniki in nimamo potrebnega strokovnega znanja. Mi tukaj zastopamo naše volilno telo kot lajki. In um, mislim, da bi mi morali razmisliti o tem, kako lahko pridemo do nekih eh, splošnih sklepov, glede tega, kako lahko zaščitimo delavce in javnost kot takšno. No, vendar pa vemo, da se znanstvena dognanja razvijajo, spreminjajo. Zato mislim, da bi morali mi nekako predlagati določene kriterije, bolj tehničnim odborom bi pa prepustili znanstvene vidike, strokovne vidike. Morda bi specifične omejitve lahko predlagali tehnični odbori, zato da, ko bi se potem eh, znanstvena dognanja spremenila, bi lahko mejne vrednosti temu prilagodili. Zanima me, ali je možno sprejeti zakonodajo, ki bi omogočila spreminjanje in prilagajanje znanstvenemu znanju. Mislim, da ni prav, da se mi tukaj obnašamo kot takšni eh, strokovnjaki in določamo mejne vrednosti, čeprav nimamo znanstvene podlage za to. In pa še nekaj. Eh, ko kdo omeni rič, sem tako zaskrbljena. Ne zato, ker zakonodaja na tem področju ne bi bila pomembna, ampak vem, da ko smo um, um, revidirali oziroma analizirali najbolj obremenilne kose zakonodaje za majhna in srednja velika podjetja v okviru postopka REFIT, je bila rič nekje čisto pri vrhu. Zato bi morali revidirati to eh, uredbo. To je v interesu majhnih in srednje velikih podjetij. Znati moramo oceniti tveganja. Dobro, ne moremo tvegan v celoti preprečiti, lahko jih ublažimo. In vse eh, veste, da jaz vedno znova rečem, da je sicer nevarno prečkati cesto, ampak zaradi tega ljudem ne moremo uh, prepovedati, da prečkajo cesto. Morajo pa razumeti tveganja, morajo biti previdni, pogledati morajo levo in desno in ne smejo eh, kar skočiti pred avto. Torej, ljudi lahko to naučimo, omejiti morajo tveganja, se zavarovati. in tudi pri sprejemanju zakonodaje ne moremo sprejeti takšne zakonodaje, ki bi izničila vsa tveganja. To preprosto ni mogoče, zato moramo biti pri naših eh, ambicijah realistični. Tudi izobraževanje je pomemben del tega. Se pravi, podpiram revizijo prilog te zakonodaje, manj pa se strinjam s tem, da bi spreminjali člene v direktivi. Se pa veselim nadaljnega dela uh, poročevalke in pa poročevalcev v senci. Hvala. V imenu Alde dobi besedo Renate Weber. Yes, thank you very much, chair. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji za predstavitev. No, navezujem se na to, kar je povedala Meklin, gospa McIntyre. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako lahko sprejemamo zakonodajo v kontekstu tega boljšega eh, sprejemanja zakonodaje oziroma refita. Ne želim se spuščati v podrobnosti. Je pa res, da strokovnjaki vedo, da če se spremeni kontekst zaradi novih znanstvenih dognanj, ugotovitev, potem je treba temu prilagoditi tudi zakonodajo. In eh, tudi, ko sem poslušala predstavitev, me je to nekako zaskrbelo. Eh, razvi, eh, jasno je postalo, da morajo številne države članice prilagoditi svojo zakonodajo, tudi v praksi v tem smislu pogajanja s svetom prav gotovo ne bodo enostavna. No, istočasno pa se prav gotovo vsi strinjamo glede nečesa in sicer zdravje ljudi, zdravje delavcev je najpomembnejše in treba je narediti vse, kar je možno za to, da bi uh, varovali zdravje delavcev in uh, vse moramo narediti za to, da se izognemo tveganjem, da delavci zbolijo zaradi okolja na delovnem mestu. No, tudi nove produkte, ki se pojavljajo na trgu, moramo ustrezno preveriti, preučiti, ali škodujejo zdravju ljudi. Istočasno pa moramo seveda razmisliti tudi o stroških, ki jih prinese takšna preventiva. Kako lahko najbolje poskrbimo za preventivo? Do sedaj stroške za majhna in srednja velika podjetja niso, bila, uh, ustre, niso bili ustrezno urejeni in to je eno izmed področji, ki ga moramo upoštevati, ko razpravljamo o reviziji te direktive. Skratka, veselim se nadaljnih razprav s poročevalko, s poročevalci v senci, um, ki nas čaka v prihajajočih tednih. Dobro, sedaj pa še guje NGL. Patrika Ljarika ni. Tudi Karime Deli ni tukaj, ki je predstavnica zelenih, potem pa dobi besedo EFDD Laura Agea. Hvala lepa, predsednik. Priznam, da je to zelo tehnično vprašanje, zato se je treba tega vprašanja lotiti pač z tega vidika, da govorimo o tehničnih zadevah. Vsakič, ko se ukvarjamo z vprašanjem zdravja in varnosti delavcev, ne moremo dopustiti, da storimo kakršen koli napačen korak. Zato sem vesela, da imamo možnost, da se pogovarjamo o tem vprašanju tudi z drugimi odbori, ki so pristojni deloma za področje varnosti in zdravja. V naši politični skupini smo imeli priložnost opraviti takšne pogovore. Zdravje ljudi nima cene. Mislim, da ne bi smeli govoriti o stroških, ko skušamo zaščititi življenja, niti ne bi smeli kakorkoli skušati ovrednotiti ceno življenja. Seveda ne moremo z numeričnimi kazalniki česar koli določevati. Kadarkoli govorimo o stroških in o ceni življenja ljudi, sploh ne bi smeli omenjati številk, kajti življenje ljudi je nekaj, če mor ne moremo nalepiti oznake s ceno. Ta svet številke je včasih res prav grozljiv ko sem prebrala, da bi lahko zaradi prenovljene direktive rešili življenja 105 tisoč ljudi do leta 2079, nisem ravno skakala od navdušenja. Namreč število oseb, ki so izpostavljene kancerogenim snovem, je še veliko više. Enako velja tudi za osebe, ki jim grozi nevarnost, takšna ali drugačna na delu. Mislim, da bi se morali danes pogovarjati predvsem o tem, kakšno ceno bomo plačali, če ne bomo kakorkoli ukrepali. Če se spomnite azbesta, v naslednjih 15 letih bomo priča izbruhu bolezni, ki jih povzroča azbest. Azbesta že več let ne uporabljamo, to vedno znova podarjamo, ampak še vedno danes govorimo o visoki ceni, ki jo plačujemo s človeškimi življenji zaradi azbesta. Danes se s to prenovo direktivo pripravljamo na prihodnost, razmišljamo o tveganjih, do katerih bi lahko prišlo zaradi izpostavljenosti novim snovem, za katere še ne vemo, kakšne učinke bodo imele na zdravje ljudi. Govorimo o novih materialih, s katerimi se izdeluje nova tehnologija. Potem govorimo tudi o posameznih snoveh, ki se samo delno uporabljajo. Vedno zamudo izvemo, kakšen je učinek snovi na zdravje ljudi. Tako da se mi zdi, da ne bi spoh smeli razmišljati o tem, kakšni bodo stroški raziskav. Rešiti moramo življenja delavcev in staviti več na preventivo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Dva, trije ste se javili k besedi. Ja, bil sem tako. Eh, drzen, da sem se tudi sam eh, uvrstil na seznam govornikov in navezal bi se na to, kar sta povedala Renate Weber in Andreja McIntyre. Eh, torej, kako poskrbeti za posodabljanje seznama rakotvornih snovi? V tem se skriva zanka ne moremo delovati tako kot dopinška agencija v športu, ki uh, leta 2020 ve, kdo, se je, uh, kdo je uporabljal doping na olimpijskih igrah leta 2016. To ni prava rešitev in uh, pri reviziji te direktive se bomo morali posvetiti temu, proble temu problemu. Nima smisla, da še čez 12 let uh, potem sprašujemo za nazaj, katere snovi so bile rakotvorne in potem spet predlagamo nekaj novega. Tukaj treba najti rešitev. In pa druga pripomba, po moji prejšnji osebni opaski eh, sem se vprašal tudi, ali je pri analizi koristi in stroškov upoštevano, kakšne eh, zdravstvene stroške eh, Eh, kakšne zdravstvene troške nastanejo zaradi tega, ker človek uh, pride v stik s temi snovmi. Eh, Sej tukaj ne gre samo za smrti, gre tudi za to, da ti ljudje včasih potrebujo dolgoletno zdravljenje. In pa še tretja pripomba iz, prejšnjega, eh, iz prejšnje poklicne eh, kariere sem imel veliko praviti z vprašanjem varstva zdravja na delovnem mestu. Andreja McIntyre, ni smiselno, da rečemo, jaz se lahko ljudem pojasnimo, da naj ne prihajajo v stik s takšnimi snovmi. V majhnih in srednjih velikih podjetjih marsikdaj delovci spoh ne vedo, s kakšnimi snovmi eh, pridajo v stik tudi delodajalci, včasih tega sploh ne vedo. Ne vedo, s kakšnimi snovmi, kakšne snovi so v proizvodih, s katerimi delajo pri svojem delu, ki jih eh, eh, predelujejo. Prostite, Eh, in moramo preprosto reči, ja bomo pa pač ljudem pojasnili, da naj pazijo, eh, s kakšnimi snovmi prihajajo v stik. Tukaj bomo morali ubrati drugačno metodologijo. Sedaj pa George Bach. Ja, vielen Dank, eh, Thomas. Ich denke, dass... Para Thomas. Ja, ni treba, da posebej opozarjam na to, kako občutljiv je ta uh, dosje. Uh, pozdravljam delo komisije, kajti dolgo smo čakali na ta predlog, ko končno je komisija bila dovolj pogumna, predložila je predlog. Jaz v celotni razpravi pogrešam predvsem neko osnovno načelo. Tomas, ti si to nakratko omenil. Namreč gre za načelo preprečevanja. Eh, mi se tukaj opiramo na številke, na nekatera dejstva. Sam vem, da je to zelo pomembna tema tudi v svetu. Nekatere države članice želijo iti dlje, želijo raš, razširiti to načelo preprečevanja, preventive. Um, in zato sprašujem komisijo, kako ste upoštevali to načelo pri vašem delu? Hvala lepa. Ravno sem zvedel, da je Joel Melan poročevalka za ENF. Pri tem poročilu še enkrat apeliram na vas, sporočite nam, kdo je poročevalec v senci. Kajti sicer na naslednji seji slovoč ne bom pozval k besedi poročevalci v senci, ki nam ne bodo sporočili, da so prisotni. Žel Malano. Hvala lepa za razumevanje, gospod predsednik. Ta dosje je precej obsežna problematika, večplastna problematika pravzaprav je povezana s tem dosejem. Najprej si moramo ogledati, kaj se je dogajalo v preteklosti, kakšna je zgodovina industrijskega razvoja. Pri primeru azbesta smo lahko zelo lepo videli, kako počasi smo ukrepali. Kot prvo so bile študije pripravljene, veliko prepozno, tudi podjetja so veliko prepozna zaščitila svoje delavce na delovnih mestih. Poleg tega je razvoj raka običajno nekaj, kar traja več let, lahko traja tudi nekaj desetletij, da se pojavi rakavo obolenje. Zato bi morali seveda, kot smo prej slišali, delavce spremljati ne samo, ko delajo v podjetju, kjer so izpostavljeni določenim rakotvornim snovem, temveč tudi kasneje, ko zapustijo posamezno podjetje. Ne vem, kaj se dogaja v Evropi, ampak drugot po svetu so že začeli oblikovati posem, posebna, posebne delovne skupine, ki se ukvarjajo s tem, čemu vse so delavci izpostavljeni in kako pride do tega, da delavci zbolijo za večjimi oblikami raka, kako potem vse skupaj vpliva tudi na ostale družinske člane. Mislim, da bi morali storiti več na področju preventive, da bi vedeli, ali lahko komorkoli še posebej pomagamo. Naprimer, MSP-ji so še posebej ogroženi. Namreč MSP-ji imajo veliko krat težave pri izvajanju posameznih zahtev v praksi, ker so za njih absolutno predraga in lahko zaradi tega potem samo še zaprejo vrata. Videla sem v Marseju, kaj se je zgodilo, ko je na področju jeklarstva in metalurgije izginilo kar nekaj podjetij. 20 let potem, ko so ta podjetja zaprla svoja vrata, pa posamezni delavci, ki so tam delali, še vedno trpijo zaradi izpostavljenosti nevarnih snovi. Tudi kar zadeva zakonodajo rič, vemo, da bo še kar nekaj časa trajalo, preden bo prinesla željene učinke. Kar zadeva to direktivo, mi bomo seveda skrbno sodelovali pri delu na tej direktivi. Nekaj predlogov smo podali tudi strani naših socialnih partnerjev. Mi bomo seveda skrbno spremljali, kaj se dogaja z pragovi za posamezne snovi, za dovoljene snovi in število teh snovi. Mislim, da bi morali biti zelo skrbni in preverjati, ali so delavci res izpostavljeni posameznim snovem zgolj do pragu, kot ga določa komisija. Pogosto se nam reč zgodi, da je ta prak presežen. Čim hitreje moramo zaščititi delavce, njihove družine in vse naše državljane, da ne bomo vedno ukrepali prepozno. Hvala. So, Dobro, hvala. Äh, komisija je dobila celo vrsto vprašanj, tako da prosim, da sedaj odgovorite. Hvala lepa. Hvala lepa vsem eh, poslancem za njihove pripombe, prispevke. Tudi mi smo se ukvarjali s temi pomisleki tekom uh, priprave predloga in to kaže na težavnost samega predloga. Najprej moram povdariti, da je ta predlog samo majhen košček v eh, široki sestavljanki eh, zdravja na delu. No, eh, pomembna spodbuda področju preventive, Eh, torej tukaj je pomembno pobudo prevzelo nizozemsko predsedstvo, podpisali so nekakšno zavezo, da bodo delali na področju preventive, najboljših praks, skupaj z agencijo iz, Bilba, iz Balba, Bilbao, eh, skupaj z drugimi agencijami, eh, zato da bi res tukaj spremenili mentaliteto, kulturo, kajti kot ste povedali, gospod predsedujoči in nekateri poslanci, ne gre samo za vprašanje mejnih vrednosti, gre tudi tudi za spremembo kulture in obnašanja delojemalcev in delodajalcev. Agencija v Bilbao je eh, objavila kar nekaj eh, smernic, tudi visoki inšpektorat za delo je pripravil številne smernice eh, in te smernice govorijo o tem, kako je treba delovati v praksi. Opravičujem se, da tega nisem prej omenil, ampak uh, vsekakor gre tukaj za nek širši sistem, kjer se osredotočamo na preventivo, na previdnost uh, v naši obsežnejši strategiji za zagotavljanje varnosti pri delu. No in potem, ko ste govorili o stroških, analizi stroškov, o eh, zdravstvenih posledicah in tako naprej. No, tudi nam ni bilo všeč, da vse skupaj, da pri vsem skupaj analiziramo stroške in koristi, ampak eh, nekako ne moremo se izogniti tej eh, oceni učinka, vpliva, ki je pravno gledano pač potrebna. Zato pač moramo uh, pripraviti te analize stroškov in koristi, čeprav tudi nam to osebno ni všeč. še vprašanje majhne srednje velikih podjetij. No, uh, eh, 95 odstotkov podjetij je ravno MSP-jev in uh, pri našem predlogu smo se zelo ozirali tudi na ta podjetja. Zato se nam ni zdelo potrebno, da bi imeli posebna poglavja za majhne srednje velika podjetja. Številne uh, vprašanja, recimo v zvezi z kristalnim kremenom, se nanašajo ravno na majhna in srednje velika podjetja. Tako da smo pri celotnem predlogu upoštevali vidih majhnih in srednje velikih podjetij. Lahko vam podam še kakšen podrobnejši primer, ampak lahko vam zagotovim, da so si socialni in drugi partnerji, eh, da so socialni partnerji in drugi zelo upoštevali vidik majhnih in velikih podjetij. Še eh, stroški zdravljenja, ti smo upoštevali, ne samo torej eh, smrti, ampak smo v predlogu upoštevali tudi druge stroške zdravljenja. Potem, ko govorimo o nadaljnih predlogih in o mehaniki predlogov, torej, sem že povedal uvodoma, ocenjujemo tudi druge substance. Komisija bo verjetno ob koncu leta predstavila še en predlog, ki bo temeljil na oceni učinka 12 nadaljnih substanc. Komisarka Tisen je ugotovila, da če bi čakali še na oceno teh 12 substanc, bi uh, bi zamudili še pri tem predlogu, zato je želela ta predlog predstaviti že maja. In uh, ko smo se pogovarjali z eh, javni upravami, z podjetji, smo ugotovili, da ta dva predloga morda uh, izgleda tako dva ločena predloga, uh, ampak dejansko zahtevata ločeno izvajanje. Po tej oceni učinka dodatnih 12 eh, substanc decembra bomo tudi v nadaljnih letih še vedno eh, pripravljali nove predloge. Je pa pomembno, da vsaj prvemu predlogu damo nek pozitivni zagon. Eh, skratka, veliko je še drugih substanc, ki si jih bomo morali v prihodnosti ogledati. Lahko vam dam na razpolago seznam 12 dodatnih substanskih, eh, za katere pripravljamo oceno decembra. Lahko to dam na razpolago vašemu sekretarjatu, če to želite. Potem tudi revizija um, zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu. Tudi na to komisarka ni želela počakati. Menjala je, da ima ta predlog prioriteto. Uh, tudi eh, eh, dejansko tukaj ne gre za previdnostno načelo, kajti zelo dobro vemo, kakšna so tveganja, kakšne so mejne urednosti. V direktivi sami pa imate to stalno zavezo, da kjer je le možno, eh, omejimo tveganja in s tem se prav gotovo vsi strinjamo. Torej, kar je ta direktiva imela tako široko podporo, je uh, Eh, komisarka menila, da je smiselno, da nadaljujemo eh, z revizijo eh, tega, te priloge. Skratka, veliko stvari poteka paralelno, ampak naša prednostna naloga je bila, da se posvetimo temu seznamu rakotvornih snovi. Tako mislim, da sem obdelal bolj tehnične vidike predloga. Lahko pa me pozorite, če sem morda kaj spustil. Hvala lepa. Danke schön. Hvala lepa. potem dajem ob koncu besedo še uh, Mariti Ulskok. Še par besed za zaključek te zanimive razprave. No, v našem odboru imamo vedno tako ali tako samo zanimive razprave. Skoraj da vsak izmed nas je tako ali drugače povezan z rakom. Mislim, da je to skoraj da očitno ali smo zboleli za rakom, ali imamo sorodnike, ki so zboleli za rakom, ali pa prijatelje. Morda so nas zdravili zaradi raka, morda smo raka premagali, morda smo delali za to, da bi se borili proti raku. Skratka, skoraj da vsak izmed nas ima neko povezavo z rakom. Verjetno je to tudi razlog, zakaj smo tako zauzeti za to tematiko. Resnično želimo izkoristiti svoje znanje, svoje izkušnje, tudi svoje zanimanje in to uporabiti v dobro za boj proti raku. Tudi pri delu, ki smo ga šele dobro začeli, nam bo to veliko pomoč. Zelo pomembno je, da vidimo te ključne probleme ali kako naj jim rečem, ključne elemente, s katerimi se bomo morali soočati v tem odboru. Imamo namreč različna stališča glede tega, kako naj se borimo proti raku če prihajamo iz bogate, bolj razvite Evropske unije, imamo en pristop, če prihajamo iz drugega dela unije, ki je manj razvit in manj bogat, se danes ukvarjamo verjetno s številnimi drugimi zadevami naravno z bojem proti raku. V Evropi smo vsak dan pravzaprav priča boju za preživetje. In to moramo upoštevati, to ne pomeni, da, da se ne bomo borili za to, da bi dosegli dober rezultat s tem poročilom. To kaže zgolj na to, da se moramo pogovarjati s člani in tudi z državami, ki jim, rak, ki jim boj proti raku ni visoko na dnevnem redu. Tudi v svetu bo verjetno prišlo do težav zaradi tega. Zavedati se moramo, da bo treba v tej razpravi zmagati. To pa lahko dosežemo samo, če bomo sprejeli resnično ambiciozno uredbo za področje zdravja in varnosti pri delu tudi ko gre za izpostavljeno strokotvornim snovem. Gospa McIntyre, seveda vedno pride do konflikta, če si neko večje podjetje ali pa manjše podjetje in se želiš boriti proti raku. Biti moramo dovolj odprti in tudi dovolj inteligentni. Ne smemo se odpovedati boju proti raku tudi majhna podjetja morajo biti zelo ambiciozna. Če neko majhno podjetje zaposluje sposobnega, dobrega posameznika in potem tega posameznika izgubi, zato ker mora ta oseba na zdravljenje ali pa celo umre, je to za podjetje velika izguba, ki prinese dodatne stroške. Podjetje mora na novo zaposliti nekoga, zato da nadomesti posameznika, ki ga ni več. Tako da ne moremo govoriti o denarju, o visokih stroških. Ne želimo, da bi boj proti raku bil predstavljen kot nekaj, kar absolutno preveč stane. 75 odstotkov nas je resnično predanih tej tematiki, imamo tudi osebno izkušnjo z rakom. 22 držav pa ima, mislim, da težave z bolj ambiciozno zakonodajo. Moramo stopiti v stik s temi državami, biti bolj blizu tudi njim in skušati pridobiti njihovo podporo zato da bomo na koncu lahko sprejeli resnično ambiciozno zakonodajo. Tudi mi kot člani bi se morali boriti skupaj z manjšimi podjetji, da bodo tudi ta podjetja imela večji občutek varnosti in delovala čim bolj ambiciozno. Mislim, da v naši skupini tu v odboru ne bo težav, vendar obstajajo drugi izven zgrad, zgodbe parlamenta, s katerimi bomo morali opraviti kar nekaj pogovorov. Sama se veselim teh razprav, tako v odboru, kot tudi sporočevalci v senci. Hvala lepa za to razpravo. Danke schön, Marita. Hvala, Marita. Eh, no, predhodno smo rekli zadnje o tem, nas pa čaka še dolg delovni proces. 12. in 13. oktober bomo imeli poglobljeno razpravo o tem, imeli bomo izmenjavo stališč z neležniki, organizirana je namreč predstavitev na to temo. 29. Eh, novembra eh, bomo obravnavali končni hlutek v odboru in februarja 2017 je predvideno glasovanje tukaj v odboru. Točnega datuma še nimamo. S tem smo končali dopolnjenski del seje. Um, zahvaljujem se vsem za udeležbo in ponovno se vidimo o 15. uri. Dobr tek.